Bonjour et bienvenue à tous. Nous commençons notre Lep pozdrav vsem, začenjamo z delom in najprej sprejem dnevnega reda. Kot vas je že obvestil sekretarjat, bo izmenjava mnen o pobudi za učinkovito partnerstvo za razvoj potekalo jutri ob 11. na mesto jutri, popovdne. Kar zadeva predstavitev dela delovne skupine D, ki naj bi potekala v torek zjutraj o programskih dokumentih za ICD v Braziliji, v Merkosur in Ansko skupnost. Eh, glede tega vas obveščam, da razprava še poteka v delovni skupini, zato bi bilo zdaj prezgodaj predstavljati kakršnekoli formalne zaključke delovne skupine. Prav tako smo dodali še novo točko, kar zadeva mnenje odbora za ribištvo o sporozumu partnerskem sporazumu o ribištvu med EU in Salomonskimi otoki, poročevalec gospod Teva. Kakšna pripomba na dnevni red? Ne, s tem je dnevni red sprejet. Prejeli ste zapisnik zasedanja z dne 26. in 27. aprila 2010. Če ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem zapisnikom, prosim, če to lahko sporočite sekretarjatu pred koncem današnjega zasedanja. V nasprotnem primeru bo zapisnik v nespremenjeni obliki sprejet. Obvestil predsedstva ni. Ima komisija morda kakšno obvestilo? Tudi ne. Kar zadeva vprašanja komisiji, teh nismo dobili za to zasedanje. Moje vprašanje, ki je bilo predvideno za zadnje zasedanje, pa bo obravnavano meseca julija. Zdaj prehajamo na točko 6. Sprememba uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spostavitvi inštrumenta financiranja razvojnega sodelovanja. Evropska komisija je na podlagi trgovskega sporazuma o bananah v okviru STO, ki ga je izpogajala Evropska unija, predlagala vzpostavitev programa za spremljanje sekira AKP, sicer izvoza banan, za namenom podpore ključnih držav AKP dobaviteljic banan. Komisija ni opravila presoje vplivov, zato so koordinatorji potrdili predlog gospoda Gorensa kot poročevalca, da se zahteva opis mednarodne trgovine za bananami strani mednarodnega neodvisnega strokovnjaka in sicer eh, analizo trgovskih tokov, eh, tako kar zadeva proizvode, kar zadeva kapital, eh, od proizvodnje do distribucije na vseh celinah, se pravi v Latinski Ameriki, v Afriki, na Karibih in tudi na trgih ZDA in Evropske unije. Strokovnjaki prihajajo iz inštituta Zudvind pod vodstvom gospoda Pedra Morazana, ki ima besedo za 10 do 15 minut. Izvolite. Lahko govorim špansko. Hvala. Para analizar eh, la situación de el mercado. Torej, najprej želim analizirati trg eh, banan in sicer na osnovi sporazuma iz Ženeve. Eh, Najprej vam želim podati splošni pregled nad situacijo na svetovnem trgu banan. Na tej grafiki vidimo, da več kot 60 odstotkov uvoza banan gre v smer EU oziroma v ZDA. Bivša Sovjetska zveza in nekatere države Eh, države kot so Kitajska postajajo, postajajo prav tako vedno večji odjemalci banan. Kar zadeva politiko v zvezi s trgovino z bananami, seveda tudi vpliva na evropsko trgovanje na, zaradi treh elementov. Na eni strani imamo sporazume z državami AKP v okviru sporazuma Kotonu in v okviru sporazumov o gospodarskem partnerstvu. Potem imamo svetovno trgovinsko organizacijo, kjer gre za uh, največje ugodnosti in potem krok iz duha. In pogajanja eh, pravkar potekajo za Latinsko Ameriko, pa imamo spo, pridružitvene sporazume in vse to seveda bistveno vpliva na uh, preference, ki jih zagotavljamo državam AKP če si ogledamo situacijo evropskega trga z ozirom na države proizvajalke, potem vidimo, da več kot 70 odstotkov evropskega uvoza prihaja iz Latinske Amerike, predvsem iz Ekvadora, Kolumbije in Kostarike in manjši delež iz držav AKP-ja. In pri tem sta dve tretjini iz Kameruna, iz slonokoščene obale in iz karibskih držav. Na tej grafiki vidimo razdelitev med dvema blokoma na eni strani latinskoameriške države in uh, države AKP. Od 2006 dalje je prišlo do bistvenega povečanja in sicer zaradi odprave kontingentov znotraj EU vendar je ta uh, tržna reforma koristila predvsem latinskoameriškim državam. V Ženevi je bil sprejet sporazum v okviru Svetovne trgovinske organizacije in pri tem je šlo za carinske tarife za 100 Eh, eh, torej, um, od 176 dolarjev se je znižala na 114 dolarjev. In to velja tudi za različne uh, tropske proizvode. EU je, uh, se je odločila, da bo sprejela spremljevalne ukrepe za trg z bananami in Eh, da bo namenila približno 109 eh, milijonov eh, evrov državam v AKP zaradi zmanjšanja proizvodnje oziroma dobav iz teh držav. Carinske kvote tu upadejo, kot vidimo analizirali smo različne scenarije, 176 evrov in to se potem zniža na končno uh, carinsko stopnjo 0 evrov in gre e, pač za tržni delež e, držav z največjimi ogodnostmi iz dolarskega območja Latinske Amerike. In bolj, ko se to manjša, več bo uvoza iz teh držav in manj uvoza iz držav AKP. in zato bodo ti sporazumi negativno vplivali na države AKP. In razen tega imamo različne carinske stopnje, to vidimo tu na levi strani, tu imamo 259 evrov na začetku in na koncu nula. To je torej prožnost, s katero eh, se bodo odzivale eh, države AKP. Jamajka bi izgubila eh, 68 odstotkov eh, izvoza oziroma o, za 68 odstotkov bi se zmanjšal uvoz iz Jamajke pri stopni nula. Kakšne posledice ima to torej na eh, ustvarjeno dodano vrednost pri trgovini z bananami? Moramo reči, da doslej še nimamo zanesljivih ocen. Eh, v bistvu gre za začasne podatke in za nekaj statističnih informacij, ki smo jih zbrali iz različnih sektorjev. Tu imamo nekaj iz uh, Food Group Združenega kraljestva iz 2003 in uh, če, se, če upoštevamo ceno banan, potem 40 odstotkov profita gri na, torej na trgovine, na drobno, potem določen delež na trgovino na, do, na debelo in 30 odstotkov približno na velike verige čekita in tako naprej, ki trgujejo z bananami. V državi izvora ostaja samo 11,5 odstotka cene. Torej samo 11,5 odstotka odpade potem na delavce in na proizvodno v državah, eh, iz katerih prihajajo banane. In to ne velja samo za latinskoameriške države, temveč tudi za eh, druge, Kamerun in slonokoščino obalo, ki prav tako veliko izvažajo v Evropo. Torej, razlika v tej verigi ustvarjene vrednosti malo drugače zgleda na karibskih otokih, kjer majhni predelovalci dobijo veliko večji delež eh, cene. Kar zadeva trgovino z bananami, lahko govorimo o dveh modelih verige ustvarjene vrednosti, ki prevladujejo prevladujeta. Torej, na eni strani imamo tu proizvajalca in potem verigo, ki je močno povezana. Če kita, na primer, koncentrira eh, eh, pakiranje, uvoz, izvoz in tudi distribucijo, vse to je koncentrirano. In eh, potem eh, trgovine so pristojne samo še za končno distribucijo. Kar ugotavljamo je naslednje. Od 90-ih let, 90 let naprej smo izhajali z veliko bolj integrirane eh, verige ustvarjane dodane vrednosti. Veliko je bilo vključenih akterjev, sedaj pa imamo samo še dva glavna akterja in sicer trgovino in uh, eh, tis, distributerja oziroma tistega eh, trgovca na debelo. Eh, pri eh, fair tradu, pri pravični trgovini to poteka malo drugače, kjer eh, je celotna struktura urejena drugače, od eh, pridelave do pakiranja in tako naprej. Pri eh, svetovni organizaciji za prehrano in tudi za kmetijstvo so ugotovili nekaj zanimivih eh, zadev. Eh, analizirali so trg EU in tudi ZDA in na drugi strani tudi, kako so porazdeljeni eh, dobički v tej verigi med eh, proizvajalci eh, in potrošniki in tudi razlike med konvencionalno verigo in verigo naprimer za biobanane. In uh, porazdelitev, razdelitev dobička na severnoameriškem trgu vidimo na tej sliki. Razlika med biološko banano in konvencionalno banano, torej konvencionalna prihaja ponavadi iz Ekvadorja, biološka pa iz Peruja. In tu vidimo, da je delež eh, denarja, ki ga dobivajo proizvajalci, eh, zelo različen obih, pri obeh. Eh, in tu vidimo tudi, kakšne so carine in tu eh, vidimo za Evropo. V Evropi je ta bel predel veliko večji, to območje veliko večje in sicer zaradi carinskih tarif. 130 odstotkov je eh, cena višja kot v ZDA, ampak največji delež cene banan po podatki svetovne organizacije za prehrano se nanaša na uvoz in sicer preko carinskih dajatov v EU. In če vzamemo naprimer Dominikansko republiko, ali uh, druge države AKP, potem ugotavljamo razlika. Torej, spodnji temni del kaže, da je razlika med konvencionalno banano in biološko banano v uh, verigi ustvarjene vrednosti majhen, da skoraj ni razlika. To vidimo predvsem na grafiki, ki prikazuje situacijo v Nemčiji. Delež uvoznikov in, sub, eh, in vele blagovnic je pri eh, konvencionalni banani večji kot pri biološki banani. Vendar prihodki, ki iz biološke pridelave eh, ne gredo eh, v prvi vrsti v korist eh, kmetom oziroma predel, predelovalcem. In tu vidimo tu razlike med različnimi tipi banan, ki se jih eh, izvaža v EU, tu imamo na levi strani konvencionalne banane, na sredini biološke banane in tretje eh, so banane iz tako imenovane pravične trgovine. Kar zadeva razvojno politiko, je za nas eh, pomemben predvsem prvi stolpec, temnejši stolpec in sicer razlika med konvencionalno in biološko banano in lahko rečemo, da so prihodki za proizvajalca veliko nižji in eh, tudi nižji, kot so prihodki za proizvajalca pri pravični trgovini. E, in to velja tudi za uvoz iz e, karibskih držav. In dobiček e, trgovin veleblagovnic je je veliko večji kot to, kar zaslužijo pridelovalci, tako pri biološki kot eh, pri konvencionalni banani. Na vsak način lahko rečemo, da so prihodki vele blagovnic pri 40 do 48 odstotkih eh, strokovnjaki eh, ugotavljajo, da trenutno v tej verigi ustvarjene vrednosti nis so velike verige, če kita del monte in tisti, ki imajo največji profit, temveč velike eh, trgovske verige v eh, Evropi in v ZDA. In zato smo mnenja, da so tudi posledice različne in odvisne od eh, držav in od stopne liberalizacije. Surinam, Belize, in nekatere dr druge države, eh, pa tudi San Vincent in nekatere druge države bodo imele velike težave z močno liberaliziranim trgom. In to velja tudi za tako imenovano pravično trgovino. Kar zadeva spremembe, moramo reči, da ni veliko priložnosti za karibske države, da bi eh, prebavile odpravo preferenc. Veliko je, um, um, torej imajo um, težav s konkurenčnostjo tudi zaradi terina, zaradi podnebja in tako naprej. EU pa ima različne možnosti. Prvič, lahko bi poskusili izboljšati konkurenčnost industrije banan v teh državah ali pa bi izvoz eh, nadomestili z nečim drugim ali pa bi krepili eh, verigo pravične trgovine ali pa poskrbili za večjo diversifikacijo. In iz tega sledijo naslednja vprašanja. Če torej eh, Treba je preveriti, ali te države potrebujejo več podpor. Sorinam in Belize sta že dokazala, da sta sposobna preživeti tudi z liberalizacijo. In drugo vprašanje, ali je sploh še smiselno podpirati države, ko, tako kot naprimer pri Jamajki, eh, država že sploh ni več odvisna od eh, pridelave banan. Torej, kaj je najboljša rešitev za vse? Da bi našli najboljše rešitve, moramo seveda oceniti tudi posledice za socialno in okoljsko področje glede odprave tih preferenc in treba se seveda vprašati, ali potrebujemo socialne in okoljske standarde, da bi omilili, om, eh, omilili negativne posledice te liberalizacije. Hvala lepa, besedo ima gospod Görns kot poročevalec. Hvala lepa, gospod poročevalka. Najprej hvala lepa avtorju te študije, ki jo je ravno kar predstavil. To študijo spoznavam sočasno kot vi in zato sem tudi predlagal, da nekoliko spremenimo vrstni red in da damo najprej besedo avtorju te študije, da nam nekoliko osvetli to problematiko banan. Eh, mislim, da je bilo kar koristno slišati to, kar smo slišali. V nekaterih iz ekstremnih primerov le 1,5 odstotka končne cene banane ostane pridelovalcev, kar mislim, da je zelo, zelo zgovorno, kar zadeva samo trgovsko pot, po kateri potujejo banane. Torej, pravko imamo zelo delikatno zadevo. Banana je več kot zgolj neko sadje, kajti vse okrog banan je eh, že kar zelo institucionalizirano in eh, to zajema kar nekaj področji evropskih politik. To je tudi zelo občutljiva tematika, kajti nekatere države so izjemno odvisne od izvoza banan v državah AKP. Je, to dokaj zaščiten sektor. Gre za proizvode, ki se proizvajajo na lokaciji samej in se potem izvažajo in praksa do sedaj je predvidevala in še naprej predvideva sistem preferencialov za države AKP. To je sistem, kjer imamo pač izjemo običajnemu sistemu uh, znotraj STO in to je sistem, ki se znotraj STO spodbija tudi že skoraj da 15 let. V okviru torej kroga iz Dohe, in mimo grede naj povem, da so to pogajanja o trgovini, vendar je cilj predvsem preko trgovine zagotoviti razvoj in naša filozofija, filozofija odbora odgovornega za razvoj, mora seveda bdeti predvsem nad tem vidikom, nad razvojnim vidikom. In poanta tu je ta, da skušamo ugotoviti, kakšne so pač zahteve svetovnega trgovinskega sistema po eni strani in pa interesi proizvajalcev in pa držav izvoznic. Evropska unija v preambuli tega besedila poudarja, da ostaja zavezana temu načelu in to torej pomeni, da moramo še naprej podpirati države AKP, ampak nekoliko manj kot poprej, kajti uvozne dajatve na banane iz eh, območja izven skupine držav AKP bo cenovno bolj zanimiv, tako da vidite, kakšen je vpliv ki ga bo to imelo na trge v prihodnosti. To ste videli v tej predstavitvi. Prav tako pa moramo biti dovolj realni, da se zavedemo, da ni ne vem koliko možnih bližnic ali pa da ni kakšnega možnega izhoda iz tega. Države AKP so se pogajale o tem, pogajale so se pod pritiskom, ki je tu že 15 let, gre za pritisk, ki izhaja iz tega, da imajo te države pač eh, sistem preferencialov, ki bi trajal v nedogled, če ne bi tega kdo skušal spodbijati. Ampak to so spodbijale konkurenčne države, države, ki konkurirajo državam AKP in zato je Evropska unija morala spremeniti svojo uvozno trgovinsko politiko na tem področju. To seveda ni enostavno, še posebej glede na dejstvo, da je ključni partner na področju razvoja, tisti, ki tukaj lahko uvede nove dejatve in zato smo tukaj predvideli določena domestila, kompenzacijska plačila, s katerimi naj bi ublažili učinek tega novega sistema. Gre za 100 90 eh, milijonov plus 10 milijonov evrov. Mislim, da bo komisija lahko povedala nekaj več. Eh, Boj, da naj bi imeli 200 milijonov na voljo, 190 eh, jih je zaenkrat sproščenih. Mislim, da bi v teoriji lahko dodali še 10 milijonov evrov za države, katerih razmere se bodo poslabšile zaradi vstopa v veljavo novega sistema, ki velja že od konca prejšnjega leta. Gre torej za tako imenovani spremljevalni ukrep za sektor banan. Gre za razvojni inštrument, eh, inštrument razvojnega sodelovanja, tako imenovani DCI. To, kar je spodbudno za države AKP, je, da je to nov denar. To ni denar, ki izhaja iz eh, dosedanjih postavk za razvojno pomoč iz proračuna EU, temveč je to svež denar, tako da z tega vidika lahko rečemo, da je to eden od odgovorov na pomisleke držav AKP. Druga zadeva, ki mislim, da je tudi potrebno upoštevati v okviru teh spremljevalnih ukrepov, je, da komisija zasleduje strategijo prostovoljne pomoči državam, ki so podpisnice tega sporazuma, dober ducat jih je teh držav in komisija bo lahko izpogajala sporazume z vsemi temi državami. Na podlagi pogovorov, ki sem jih imel s komisijo v pripravi na to razpravo, ne moremo računati na nek eh, tipski sporazum, kajti razmere so drugačne od države do države. Narava takšnega partnerstva ne more biti enaka v vseh državah, ki so deležne ukrepov v okviru spremljevalnih ukrepov za banane. Nekatere države imajo pač sistem vodenja in upravljanja, ki komisiji omogoča, da sklenejo bodi si proračunski sporazum ali pa sektorski proračunski sporazum, preko katerega lahko zagotovimo del teh 190 milijonov, ki bodo na voljo do konca leta 2013 druge države, ki ne sodijo niti v sektorske sporazume ali pa v proračunsko podporo, pa bodo preko ad hoc programov lahko tudi koristile ta sredstva. Kaj torej lahko storimo? Ko torej sem ste me pozvali naj eh, pripravim to poročilo, sem na podlagi študij, ki so bile predstavljene, nameraval predvideti povratek k situaciji, ki bi bila boljša za proizvajalce. Zavedam se težav, ki jih to povzroča in komisija me je upravičeno opozorila na dejstvo, da bo to nekaj zelo, zelo težkega, da to lahko sicer počnemo v okviru pravične trgovine, kar ste tudi ravno kar predstavili. To tudi mislim, da je vrednost podbude. Ne vem zaenkrat, kaj namerava komisija storiti na tem področju, torej kako namerava neposredno upoštevati interese proizvajalcev. Pomembno pa je, da komisija ne nasprotuje takšni podpori. To, kar pa je vsekakor potrebno storiti, je podpreti pomen financiranja izključno ukrepov boja proti revščini se pravi ukrepov, katerih namen je doseči ta cilj, da se na, preko teh inštrumentov izboljšuje infrastruktura, da se izboljša konkurenčnost proizvajalcev v državah AKP in vse to sodi v področje uporabe sporazumov, o katerih se bo komisija pogajala s temi državami. Čeprav razumem, je govora o dveh dokumentih. Eden od dokumentov je bolj strateške narave, potem pa bo še druga vrsta dokumenta, ki se bo pripravljal na letni ravni in o katerem bomo govorili tudi tu v odboru za razvoj. Prav tako je treba vedeti, da je pomembno postopno, podarjam postopno, vključevanje teh držav v svetovno gospodarstvo to je tudi eden od eh, namenov teh trgovinskih sporazumov ob sočasnem upoštevanju razvojnih potreb teh držav. Te države, mislim, da upravičeno pravijo, Evropa se je dolgo časa ščitila, dovolite tudi nam nekaj časa, da se zaščitimo in da eh, se pripravimo na brutalnost svetovnega gospodarstva po letu 2013, to je tudi treba povedati, pa ni predvidenega nič. In to me moti, kaj ti problemi, ki ste jih izpostavili, so strukturni problemi. Iz strukturnih problemov ne bomo mogli kar odmisliti na dan, ko iztečejo ti sporozumi o posebnih spremljevalnih ukrepih za sektor banan. Tako da že tukaj pozivam komisijo k temu, da ne razmisli o tem, kaj po letu 2013. kajti kolikor poznam sektor pridelave banan, eh, je cikl srednje do dolgoročen, tako da mislim, da je treba dati nekaj več upogleda v prihodnost proizvajalcem, da bodo lahko tudi svojo strategijo nekoliko bolj prilagodili. In eh, mi se ne lotevamo tega problema, ker smo sužni finančnega svežnja, o katerem se pogajamo vsakih sedem let. In uh, mislim, da moramo obenem upoštevati tudi specifiko držav AKP, torej afriških in pa karibskih eh, držav in tudi teh omorskih držav. Eh, nobene klauzule v pregledu ni v teh sporazumih namreč, tako da to mislim, da bi bilo potrebno na nek način uvesti. Toliko torej na kratko moj pogled na to, kar je bilo predstavljeno Naj zaključim s tem, da ne namerava monopolizirati razprave, kajte kar veliko je zapovedati na to temo. Eh, kot drugo pa naj tudi povem, da si želim, da bi kar se da hitro napredovali z delom in da bi v najkrajšem možnem času tudi pripravili osnutek poročila, tako da bomo lahko na tej podlagi omogočili tudi komisiji, da pripravi osnutek sporazuma. In še čisto zadnja stvar, mislim, da smo ne le v okviru tega sporazuma, ampak eh, v okviru vseh razprav, ki imamo s komisijo na to temo, eh, bili priča zelo konstruktivnemu odnosu in ukolikor se le da tudi transparentnemu odnosu. Jaz eh, torej prosim, da čim prej pripravimo ta osnutek sporazuma, v katerih se bo potem komisija pogajala z državami prejemnicami sredstev iz tega inštrumenta, tako da bomo lahko čim prej videli, kakšen bo vpliv teh spremljalnih ukrepov za sektor banan po vzpostavitvi novega sistema, se pravi po delni odpravi sistema preferencialov. Toliko torej uvodoma nekaj pripomb z moje strani, ki se mi zdijo, da, ki se mi zdi, da povzemajo tiste najbolj ključne točke na tem področju. Hvala lepa. Gospa Gres. Hvala lepa, gospa predsedujoča, oziroma gospa predsednica. Hvala za predstavitev te študije, ki dejansko potrjuje to, kar smo že predvideli ob podpisu teh sporazumov ob koncu leta 2009 v letu v decembru 2009. Podatki, ki ste jih predstavili, v polni meri tudi potrjujejo to našo takratno analizo, prav tako se mi zdi zanimiva vaša analiza glede pravične trgovine in to so številke, ki jih moram reči, da nisem poznala. Hvala tudi gospodu Gorensu za ta prvi prispevek k tej tematiki, gre za zelo kompleksno in zelo občutljivo tematiko, ki je mnogo širša od zgolj trgovine z bananami. Nekoliko sem uh, eh, se že pogledala vsebino predloga uredbe komisije in moram reči, da imam že veliko vprašanj. Sami ste dali povdarek na tri zadeve. Konkurenčnost, se pravi izboljšanje konkurenčnosti. Če dovolite, bi zaenkrat to pustila ob strani. Potem druga točka, promocija diverzifikacije. Tukaj pa bi se rada na kratko dotaknila te tematike, kajti v analizi, ki smo jo slišali, je bilo jasno povedano, da imajo od trgovine z bananami največje dobičke multinacionalke in pa veliki trgovci. Malim proizvajalcem in pa delavcem na plantažah pa ostane bore malo v okviru ukrepov, ki smo jih uporabljali do sedaj za diversifikacijo proizvodnje, je bilo pripravljeno tudi poročilo o analizi porabe sredstev in eh, na Karibih, če vzamemo za primer otok Svete Lucije, je prišlo do popolne razpršenosti uporabe teh sredstev in to torej pomeni, da je rezultat praktično ničen. Kar zadeva diverzifikacijo, ugotavljamo, da so se sredstva porabila v sektorjih eh, vse od turizma do izgradnje cest, do razvoja zasebnega sektora in razvoja kmetijstva. Skratka, v naslednji fazi, ki zdaj prihaja, bi bilo morda koristno, da se podpori diverzifikaciji da večji pomen in da se ta osredotoča predvsem na razvoj kmetijstva, kar pa zadeva turizem, morda ekoturizem, ampak mislim, da moramo v vsakem primeru razmišljati o nekem drugačnem načinu spodbujanja razvoja. In to zadeva ne le trgovinski učinek, ampak če gledamo tretjo točko predloga komisije, vidimo, da se tukaj upoštevajo tudi splošni ukrepi, kot naprimer obnovitev okolja. In uh, tu me zelo čudi, da govorimo zgolj o bananah, uh, ne pa uh, tudi o drugih negativnih posledicah kmetovanja. Študije V študije, ki so bile upravljene, kar zadeva plantaže banan in eh, uporabo najrazličnejših kemičnih sredstev, so pokazale, da so s tem ta področja onesnažila in da tudi onemogočajo kakršno koli drugo kulturo na eh, teh območjih. Tako da mislim, da bi bilo pomembno dati podarek na to vprašanje, torej da se zagotovi sanacija okolja in pa dejansko tudi diversifikacija kmetijske proizvodnje. Zdaj pa, kar zdaj je sam postopek in eh, način sprejemanja tega akta. Tukaj gre za odločanje v postopku soodločanja in pa tudi posvetovanje z odborom regij. In eh, to mislim, da je vprašanje, ali se bo opravilo posvetovanje z odborom regij, če ja, kako eh, in kdaj in kako bo vse to upoštevano tudi pri nadaljni obravnavi tega dosjeja. Hvala lepa, gospod Martinez najlepša hvala gospa predsednica sam imam tri eh, pripombe v zvezi s tem kar smo slišali najprej najlepša hvala gospodu morazonu za zelo natančno in eh, koristno predstavitev in informacije tudi pripombe gospoda goerensa so bile zanimive eh, naj nadaljujem tam kjer je pravkar končala uh, moja kolegica. Tudi sam ne vem, kako, glede na okvir, ki sta nam ga predstavila tako komisija kot gospod Morason, torej kako bomo in kakšno vlogo bomo uh, dali lastni proizvodni banan v Evropski uniji kakšna bo vloga, kakšen bo pomen, recimo na Kanarskih otokih, na Madeiri, na otoku Reunion, Martinik, Guadalupe in tako naprej. Kakšen bo torej pomen naše lastne proizvodnje banan v tem okviru, ki nam je bil predstavljen? Morda drugače povedano, kakšen odstotek tako proizvodnje kot tudi potrošnje banan v EU predstavljajo ti proizvajalci? Sprašujem se, Ali bi morda komisija lahko uh, pomagala nekaterim tem proizvajalcem, da bi na nek način se izognili temu, da bi ti naši lastni proizvajalci postali žrtve vseh teh eh, sporazumov. Vsaj njihov vtis je dosti krat pravijo, da če bomo sklenili vse sporazume, o katerih je tukaj govora, bodo oni pravzaprav žrtve. Naj nadaljujem tam, kjer je uh, gospod Gerns uh, eh, nekaj rekel v zvezi z AKP in politiko. Govorimo uh, o AKP, kot da bi šlo za neko skupino držav, ampak če govorimo o bananah, je situacija na karibskih otokih popolnoma drugačna, kvalitativno in kvantitativno od tistega, kar najdemo v afriških državah. Mislim, da je treba zaradi tega diferencirano pristopati k pogovorom. Gospod Morason, mislim, da je v svoji predstavitvi rekel nekaj pomembnega. Mislim, da je rekel približno takole. Proizvodnja banan na karibskih otokih je proizvodnja, pri kateri bistveno večji odstotek dobička ostane tistim, ki eh, pobirajo banane. Naj so to uh, Eh, lastniki plantažn ali pa naj so to delavci. Mislim, da ste rekli, da 11,5 odstotka vsega dobička ostane v njihovi, njihovih rokah. Dobro, to velja za nekatere države, kaj pa za druge države v okviru AKP-ja, v okviru te cele skupine. In morda še zadnja pripomba, ki se mi zdi celo najbolj pomembna, gospa predsednica v zadnjih treh, štirih, pravzaprav bi lahko rekel desetih letih, sem sam se poskušal izogniti argumentov, ki so jih uporabljali nekateri eh, kolegi oziroma kolegice, ki prihajajo iz eh, tako imenih starih, tradicionalnih, kolonialnih, imperialnih oziroma imperialističnih eh, držav, če hočete. Ti seveda na nek način drugače pri svojih argumentih eh, poudarjajo eh, karibske države, ki proizvajajo banane v primerjavi z drugimi karibskimi državami, ki so še revnejše. Ampak mislim, da je prav sicer, da uh, pomagamo karibskim prebivalcem, moramo podpreti njihov razvoj. Ampak bi rekel, tega ne moremo narediti s tem, da uh, obsojamo ali celo demoniziramo tako države kot tudi narode, ki živijo v bistveno večji revščini in eh, ki so izpostavljeni bistveno večji neenakosti, kakor nekateri prebivalci karibskih držav. To se mi zdi nepošteno, zato bi rekel, da je treba pomagati Eh, tudi drugim državam. Ne moremo reči, samo ker so te države podpisale kotonujski sporazum, jim lahko pomagamo, ampak eh, to se mi zdi nepravično, kajti na ta način se ne osredotočamo na nekatere države, naprimer v Srednji Ameriki, ki živijo v revščini, kjer imajo nižje stopnje eh, razvoja, nižje prihodke in tako naprej. Torej, na nek način, kaj hočem povedati, treba je razviti nek pristop, ki nam bo omogočil, da vse in vsakogar eh, podpiramo, ko gre za eh, tako proizvodnjo, kot tudi trgovanje z bananami. Hvala. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem našemu strokovnjaku, gospodu Morazanu in gospodu Görensu za zelo eh, zanimivi predstavitvi. Imam pa vprašanje za našega strokovnjaka, kar zadeva porazdelitev finančnih koristi med eh, proizvajalci, distributerji in pa multinacionalkami. Pravite, da je približno 40 odstotkov odpade na trgovce, 36 pa na multinacionalke. Ali ste razlikovali med tako imenovanimi onshore in offshore? podjetij, ali ste kakorkoli uspeli ugotoviti, kje se ustvarjajo dobički za Čekito, Dolmonte in ostale. Pravzaprav ste mi postavili tri vprašanja. Kar zadeva našo proizvodnjo banan v Evropski uniji sami bi rekel najprej naslednje. V naši analizi smo se seveda osredotočili na uh, trgovanje z bananami med EU in uh, drugimi proizvajalci. Torej nismo se osredotočili na proizvodnjo banan v EU, ampak so nekatere študije o tem, kakšne so možne posledice uh, zmanjšanja carinskih dajatev na domačo proizvodnjo, torej proizvodnjo banan v Evropski uniji. Nekatere študije so bile tudi narejene v zvezi s tem, kaj eh, se bo zgodilo z našo pomočjo, domačo pomočjo temu sektorju. In eh, te študije kažejo, da je liberalizacija trga z bananami In posledica le tega, naprimer na Kreto, na Kanarske otoke, Madeiro in tako naprej, te posledice že pri delovalci banan tam občutijo. Torej, liberalizacija pomeni eh, počasno zniževanje uvoznih dajatov. In to nekateri pravijo bo v zelo majhni meri vplivalo na domačo proizvodnjo. Eh, od 1. januarja 2006 ne veljajo več kvote in to je bil tisti veliki boom oziroma Big Bang. In takrat eh, so tudi menili, da bodo sporazumi, ki jih sklepamo v Ženevi, uničili pridelovalce banan v Evropski uniji. No, moram reči, da sem v svoji predstavitvi poskušal zlasti povdarjati naslednje razlikovati moramo med državami AKP, ko gre za trge. Če si ogledamo afriške države, imamo pravzaprav v teh eh, državah samo dva velika proizvajalca in izvoznika in enega uh, srednje velikosti. Uh, Eh, Naprimer, Kamerun je v zadnjih letih zaradi tega režima eh, imel veliko koristi. Morda je tudi Gana država, ki bo zaradi zniževanja caninskih dejatev imela veliko koristi. Ampak drugačna je pa situacija, ko vzamemo karibske države kot eh, blok. Dominikanska republika, mislim, da je tukaj zmagovalka največ koristi je imela od eh, ukrepov, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih. Dominikanska republika predstavlja 55 odstotkov vsega izvoza banan iz karibskih eh, držav. Tudi Belize in Surinam sta imela koristi in strokovnjaki torej pravijo, da so to tiste države, ki bodo lahko vzdržale večjo liberalizacijo, čeprav bo treba jim morda še nekoliko pomagati za to, da bodo izboljšale cel proces v eh, pridelavi, proizvodni predelavi in da bodo lahko izboljšale svoje politike trženja. Največji eh, izgubaši v tem primeru, največji poraženci pa so manjši, najmanjši eh, otoki v Antilih. Vendar oni so lahko neke vrste nišni trgi. In v tej verigi smo ugotovili, da 80 odstotkov izvoza iz teh držav poteka v okviru tako imenovane poštene trgovine. In na tem področju s temi bananami so zelo uspeli. Vsekakor jim, kar zadeva marketing, trženje, še lahko pomagamo, da izboljšajo eh, svojo situacijo, pa tudi verigo dodanih vrednosti bi morda tukaj bilo moč še popraviti. Kar zadeva te razlike, ki jih je treba upoštevati, mislim, da je tukaj na ta način treba, kot je rekel gospod Martinez, razlikovati med državami v AKP. Eh, Plače, prihodki, naprimer delavcev, v Kamerunu ali delavcev v Ekvadorju so minimalne, ti prihodki so minimalni. Ampak od 90-ih let prejšnjega stoletja smo priča premika v tej verigi dodanih vrednosti ali dodane vrednosti. Slasti tam, kjer gre za zelo integrirane verige, v katerih eh, prodajalci na drobno in mm, njihove verige pridobivajo na moči in na dobičku. In to je pravzaprav tisti glavni, eh, glavna nevarnost za sektor banan. To je problem, ki ga je treba pravčiti. Zakaj? Zato, ker če mi kot strokovnjaki menimo, da, je mo, da se je treba temu eh, zoprstaviti, potem je treba sprejeti spremljajoče ukrepe, tako da bodo politike razvoja, ki jih bomo pospeševali, omogočile premik te dominantne vloge od eh, supermarketov na pridelovalce oziroma pridelovalce. Torej ne govorimo o protekcionističnih ukrepih, temveč o zelo ciljenih ukrepih. Hvala. Gospod Weigl, izvolite. Spoštovana gospa predsednica, meni je seveda jasno, zakaj se mi eh, posvečamo eh, proizvodni trgovini z bananami v tej meri, v kateri se. Eh, in, eh, je ta razprava seveda zelo zanimiva in zelo bistvena za, za celo vrsto držav in celo vrsto narodov. Se mi, mi pa manjka v tej razpravi ena komponenta, ki eh, se mi zdi, da ni brez pomena. Namreč v celi verigi prehrane in, in, in, eh, in, in eh, potrošnje sadja na svetu kaj pomeni pravzaprav rast proizvodne banane v desetih letih za sedemdeset procentov e, to verjetno nekomu prinaša e, dodatno vrednost verjetno pa nekomu odnaša e, ali dodatno vrednost ali pa določene določene Eh, priložnosti določene šanse v nekem smislu biodiversity različnosti eh, prehranske in eh, se mi zdi da bi bilo zelo dobro če bi kadar se pogovarjamo o tej o politiki podpore držav ki jim velja naša pozornost tudi tega tega našega komiteja če bi vključili komponento kaj za prehrano eh, ne samo evrope ampak širše pomeni pravzaprav proizvodnja banan ki je tako prominenten del eh, eh, potrošnje sadja za kakšno prehrano pravzaprav gre in ali eh, neka pretirana specializacija na proizvodnjo banan v teh državah ne zmanjšuje priložnosti ravno teh istih državah za to, da bi z diversifikacijo proizvodnje pravzaprav mogoče dosegali boljše, boljše rezultate pri proizvodnji nekih drugih vrst eh, eh sadja oziroma kmetijskih proizvodov. Eh, preprosto vem da je to eno periferno razmišljanje o tem o čemer se danes pogovarjamo ampak zdi se mi pa da mogoče ni čisto irelevantno. Hvala, besedo ima komisija, ki jo zastopa gospod Louis Riera. Hvala, gospa predsednica, kratek bom, kajti mislim, da Veliko stvari je bilo danes že povedanih. Najprej se zahvaljujem, da ste nam dali možnost eh, spregovoriti na tem eh, odboru in hvala tudi gospodu Gerensu, ki je organiziral to razpravo in o tej študiji. Tudi komisija meni, da osvetljuje ta študija zelo kompleksen trg. Zahvaljujem se tudi strokovnjaku, s katerim upam, da se bomo lahko kasneje tudi pogovorili o nekaterih ugotovitvah iz njegove študije. Mislim, da se lahko v celoti strinjamo, tako z diagonalno analizo, kot tudi z priporočili oziroma z diagnozo in z priporočili. Kar zadeva diagnozo, tudi mi menimo, da je situacija in položaj zelo različna od ene do druge države v okviru držav AKP, zato je treba diferencirano iskati tudi odgovore na zastavljena vprašanja. Če si ogledamo ti, tri tipe eh, ukrepov, ki jih predlagamo, potem mislim, da je moč ugotoviti, da ti soupadajo s priporočili, ki ste jih eh, nam vi ponudili v okviru svoje študije. Drži to, kar je rekel gospod Martinez, namreč, da gre za zelo kompleksen sektor, sektor banan, da je treba upoštevati tukaj zelo raznolike interese po pravici povedano mislim, da smo s sporazumom v Ženevi dosegli dobro ravnotežje. Države članice a, a, skupine AKP vedo, da bo prišlo, so vedele, da bo prišlo do a, e, odpravljanja uvoznih e, tarif, vedele so, da se morajo hitreje in v krajšem času prilagoditi temu, kot so najprej mislile. In Mislim, da je še naprej treba jim pomagati pri njihovih eh, ukrepih, da se prilagodijo na novo nastali položaj. Mislim, da so različni programi, ki smo jih razvili, dobra podlaga za to. Drži še nekaj, kar je bilo rečeno, namreč, da se moramo naučiti iz izkušenj iz preteklosti. Strinjamo se, da so ukrepi diversifikacije, ki so jih sprejeli v preteklosti, včasih dali manjše rezultate, kakor smo mi pričakovali, tako naše države članice EU, kot tudi prejemnice pomoči. To se je zgodilo verjetno zato, ker nismo svoje pomoči dovolj osredotočili na področja, kjer bi dobili eh, iz tega največ. Nekatere nauke, ki smo se jih naučili iz študij, s pomočjo katerih smo analizirali glavne učinke podpore v preteklosti kažejo, da je treba biti predvsem bolj osredotočen v prihodnosti pri pomoči zlasti tistim državam, ki so nekje na sredini, tistim državam, ki bi z nekaj pomoči lahko ohranile konkurenčnost na evropskem trgu, trgu Evropske unije. Treba pa jim je seveda pomagati pri diversifikaciji in morda se na diversifikacijske ukrepe niso ali nismo dovolj osredotočili v preteklosti. To bo treba izboljšati v prihodnosti. Strinjam se z pred, tistim, ki je predstavil to študijo v zvezi z vplivi na države članice Evropske unije. V vseh eh, naših analizah smo ugotovili, da so glavni učinki že se pokazali. In mislim, da moramo sedaj zagotoviti z našimi ukrepi tudi konkurenčnost domače pridelave oziroma proizvodnje. Z vso resnostjo smo se soočili z okoljskimi vidiki proizvodnje in pridelave banan. To je res nekaj, kar je treba resno postaviti na dnevni red, zlasti pri državah, ki bodo poskušale diversificirati svojo proizvodnjo. To mislim, da je bolj ali manj vse, kar sem želel reči. Ampak morda še nekaj. Avtorjem študije ničelne dajatve, uvozne dajatve seveda ne bomo dosegli, to vsi veste tiste države, ki imajo sedaj eh, preferencijale. Leta 2017 bomo imeli 114 tiste centralnoameriške države, s katerimi imamo dogovor, bodo imele 75 odstotno dajatev v omenjenem obdobju, nihče pa ne bo prišel do ničelne stopnje. Vendar se mi zdi, da smo na dobri poti, z veseljem bomo sodelovali tako z vami, kot tudi s gospodom Gerensom, kajti zdi se nam, da je to nek eh, svežen ukrepov in v relativnih paralelah bomo morali eh, delati, da ne bomo z enim ukrepom ogrozili celotnega svežnja. Hvala. Najlepša. Hvala. Gospod Gorenc, zelo zamujamo, kajti gospod Dekajzer, ki ima naslednjo točko, mm, nas bo moral kmalo zapustiti, tako da prosim, če ste lahko kar sada kratki, kar zadeva zaključke. Hvala lepa. Samo, če se lahko odzovem tistim, ki so se sami odzvali na moje poročilo, gospod Gres, lahko odgovorim takole. Prvo, kar zadeva pesticide in uh, uporabo. Le teh tukaj moramo uporabiti načelo onesnaževalec plača. Zdaj pričakovati, da bo evropska proračunska pomoč eh, te stvari rešila. Zdaj, če je treba sanirati določena območja, mora to onesnaževalec zagotoviti in pokriti. Zdaj, kar pa zadeva sredstva iz eh, inštrumente za spremljanje sektorja banan, tukaj lahko spodbujemo diverzifikacijo, torej v smislu predelave banan na prvotni lokaciji. Zakaj ne bi tega počeli tam, namesto da to počnemo pri nas, torej v državah potrošnicah banan. Če pa je to težko doseči, potem pa bi lahko si zamislili tudi preusmeritev proizvodnje v druge sektorje. Tako da ta inštrument lahko posvetimo bodi si enemu ali drugemu ali pa obima ciljema. Potem omenili ste tudi prikomorska ozemlja. Razmere seveda se bodo spremenile, oziroma so se spremenile, saj države izven AKP lažje pridejo do naših trgov in so deležne enake obravnave kot države AKP konec koncev gre tukaj za notranji trg in mislim, da bi morali uporabiti druga sredstva za ta problem. Potem, če odgovorim na to, kar je zdaj gospod Martinez, namreč, da ne smemo iti v nasprotju z interesi tistih, ki takoli tako nimajo koristi od eh, sistema zaščite. Torej imamo izvoznice banan, torej iz držav AKP in ne AKP in v okviru AKP tudi razlikujemo med Afriko in Karibijo ker zdaj v državah izven AKP se stvari izboljšujejo, v državah AKP pa ima države iz Latinske Amerike še vedno bistveno prednost pred Afriko, saj imajo pred vrati trg, ki je za njih bolj dostopen kot za proizvajalke iz Afrike. Je pa tukaj tudi še eno vprašanje, namreč težava za afriške proizvajalce, da bi vstopili na ameriški trg. Praktično neprisotni so na ameriškem trgu. In še zadnja stvar, mislim, da tu v tem okviru, in to izhaja tudi iz mojih pogovorov s komisijo, bi lahko iskali rešitev tudi v tej smeri, kajti ta režim, ki ga ima Evropska unija, se že 15 let eh, spodbija, saj naj bi ta sistem bil v neskladju za pravili STO. Skratka, škoda, da nimamo več časa za to, ampak vsekakor se bom žrtoval za to, da bo gospod DK izrevela nekoliko več časa. Hvala. Dobro, potem pa zdaj prehajamo na točko 7 in sicer sistem zdravstvene oskrbe v Afriki, v subsaharski Afriki. Besedo ima gospod Kajzer, izvolite. Hvala lepa. Še posebej hvala Šarlu, da se je takole žrtvoval za me. Tudi sama se bom potem žrtvovala za belgijsko predsedstvo v palači Egmont, namreč poteka ob 16.30 pomembno srečanje. Zdaj imamo torej prvo izmenjavo mnen na temo mojega poročila, ki ga želim tukaj predstaviti. Na kratko bom skušala torej opisati namen tega poročila, o tem mislim, da smo že veliko govorili in poročilo je tudi že v veliki meri spisano, ampak ne samo povem, v katero smo naj bi šli. Uh, ugotovitev je, in to dokaj huda, da je razkorak med nami, evropejci in pa afričani v pričakovani življenjski dobi med 30 in 40 let. Seveda so tukaj razno razni dejavniki, ki lahko utemelijo ta razkorak velike epidemije, malarija, AIDS in tako naprej, tako dalje, eh, vendar pa tudi revščina in pa nizka stopnja razvoja te celine in pa slabo vodenje določenih držav, učinek tudi finančne krize, ki je močno vplivajo na določene države, podnebne spremembe, če združimo vse to, potem pridemo do zaključka, ki je res eh, tragičen. No, seveda je prišlo do določenih eh, sprememb, izboljšav tukaj in eh, v našem odboru smo tudi v veliki meri izpostavili interes in pa tudi omejitve tako imenovanih vertikalnih skladov oziroma sredstev, ki so zagotovili pomembne rezultate, nesporne rezultate. Prav tako pa smo izpostavili pomen eh, vzpostavitve eh, tako imenovanih horizontalnih zdravstvenih sistemov v nasprotju z vertikalnimi, kajti vemo, da so ključni razlogi za smrtnost eh, po eni strani, ja, velike epidemije, ampak eh, ogromno smrtnosti je posledica slabe zdravstvene oskrbe med nosečnostjo, obrojstvu, eh, potem tudi veliko bolezni, ki jih ne bi označila za običajne bolezni, ampak bolezni, ki so posledica revščine. Skratka, vsekakor je potrebno okrepiti sisteme zdravstvene oskrbe eh, v Afriki in tudi preko sistema mednarodne pomoči in to je pomembno. Ampak ko razmišljamo o financiranju, teh horizontalnih sistemov zdravstvene oskrbe, potem vidimo po eni strani, da so te vertikal, da vertikalna sredstva oziroma vertikalni skladi porabili veliko količino mednarodnega denarja in prav tako tudi tako manjih eh, karidativnih sredstev, vendar pa je na področju horizontalnih sistemov potrebno storiti še ogromno in težko bi si predstavljali, da bodo kaj kmalo ti horizontalni zdravstveni sistemi preživeli zgolj na podlagi proračunov omenjenih držav. Zato je pomembno zagotoviti financiranje, ki bo izhajalo iz teh držav samih in eh, velik pomen pripisujem pobudam iz 90-ih let v Afriki. To so pobude, ki so se zelo, zelo razširili, razširile. Eh, Eh, gre za nekakšne mikrouzajemne zavarovalnice, ki se razvijajo na način, ki je ne ravno najbolj koordiniran, pa vendarle temelji na pomembni vrednoti solidarnosti. Poznamo mehanizem medsebojne pomoči, ko nekdo v nekem plemenu, v neki vasi ima problem, zdravstveni problem, se vsi združijo v podpori in eh, ta zamisel o tovrstnih afriških eh, vzajemnih sistemih pomoči je pomemben, da bi tem populacijam, ki imajo le malo sredstva na voljo, ki imajo skromna sredstva na voljo, ampak da jim vendarle omogočamo, da na ta način naredijo pomemben korak naprej in da tako korakoma vzpostavljamo sistem zdravstvenega zavarovanja, ki bo uh, vzdržen in tudi rentabilen. To, kar je izjemnega pomena, je, da je kar nekaj držav iz Afrike preizkusilo tovrstne sisteme. Eh, Kongo, Burkina Faso, Senegal, Burundi, eh, Zelenorski otoki in tako naprej. In skupaj z nevladnimi organizacijami včasih, včasih pa tudi skupaj z evropskimi vzajemnimi zavarovalnicami, pa naj bodo to uh, krščanske ali pa socialistične vzajemne zavarovalnice, skratka, um, uspelo jim je na lokalni, eh, nacionalni in tudi mednarodni eh, ravni. Vzpostaviti takšen sistem vzajemnih zavarovalnic, ki omogoča neko vrsto alternativnega financiranja, ki podpirajo obstoječe sisteme. To je zelo ambiciozen sistem, to je zelo zanimiv sistem tudi socialnega vidika, saj to temelji na afriških vrednotah, prav tako temelji to na načelu solidarnosti sever-jug na nekoliko drugačen način. Toliko torej o zamisli glede teh sistemov. Prav tako pa v priporočilih komisiji podajamo celo vrsto priporočil glede horizontalnih zdravstvenih sistemov, kajti verjetno si predstavljate, da se te populacije ne bodo lotile plačevanja v takšne vzajemne zavarovalnice, eh, če ne bodo prepričane, da bodo tam tudi bolnišnice, da bodo na voljo zdravila, da bodo dispanzeri, eh, zakaj bi plačevali za nekaj, če se potem tako ali tako ne boste na koncu dobili. Tako da pomembna je tudi ta dinamika, pomembno je vzpostaviti to obliko, recimo temu tentativno vzajemnih zvarovalnic, eh, to je zanimivo, kajti na ta način lahko vzpostavimo nekaj trajnega, nekaj, kar bo temeljilo na vrednotah solidarnosti, ki so zelo močne v Afriki in ki so drugačne od eh, modela zgolj eh, nujne zdravstvene pomoči, kar zagotavljajo nevladne organizacije v tem trenutku, kajti v najbolj mm, problematičnih območjih v Afriki. Eh, imamo nevladne organizacije, ki pomagajo prebivalstvu in ponujajo brezplačno medicinsko pomoč, ampak to ni tisto, kar želimo, da se nadalje razvija sploh z vidika enakopravnosti. In mislim, da je pomembno, da pomagamo Afriki, da najde nek sistem, ki bo trajen, avtonomen, vzdržen in tudi rentabilen na dolgi rok. Toliko torej na kratko o kontekstu, v katerem sem pripravila to, ta prvi osnutek. Uh, upala sem, da bo to že na voljo v vseh jezikih, zaenkrat še ni. Uh, bi se pa tukaj rada seveda zavezala v svojem imenu in imenu svojega sekretarata, da smo vsekakor pripravljeni tudi na vaše pripombe. Uh, sem pa želela podati pogled na to vprašanje, glede katerega mislim, da vlada kar široko soglasje v vseh skupinah. Toliko, gospa predsednica, z moje strani. Sem pa seveda na voljo za vprašanje in z veseljem bom slišala tudi mnenja kolegov. Hvala, gospod Mečel. Hvala, gospa predsednica. Kratek bom. Najprej se zahvaljujem gospe De Kajzer za to poročilo. Nimam ga še pred seboj, upam pa, da se bomo nasploh dogovorili o vprašanjih, ki izhajajo iz tega poročila, zlasti ko gre za uh, AIDS, HIV, malarijo in tako naprej. Tukaj mislim, da moramo doseči soglasje, to so vprašanja, ki se jih je treba lotiti. Moram pa nakratko reči, da sem pred nekaj tedni bil šokiran, ko sem slišal neko predstavitev eh, nenalezljivih bolezni in stanje v svetu. Naprimer, infarkt, eh, potem eh, hipertenzija in tako naprej, tako imenovane običajne bolezni, na katere smo navajeni na Zahodu, so izven Richterjeve lestvice, ko gre za statistične podatke o eh, vzrokih smrtnosti v tem delu sveta. Torej jih ne obravnavamo tako kot nalezljive bolezni. Moramo pa se vprašati, kaj so vzroki smrti, vzroki bolezni, vzroki trpljenja. In moramo narediti vse, zato da bomo našli rešitev, tako kot to predlaga gospode Kajzer. Torej, celotnega poročila še nisem prebral, vsekakor pa menim, da moramo vse v, las, v svoji moči narediti, da bomo ustrezne storitve in službe v državah o razvoju vzpostavili. Mislim, da je zlasti med ženskami smrtnost zaradi infarkta ogromna. Na eni strani imamo HIV AIDS, po drugi strani pa imamo ogromne statistične podatke o smrtnosti zaradi uh, infarkta. Mislim, da moramo tudi tu uh, nekaj narediti. Veselim se izvoda tega poročila in upam, da bomo v zvezi z njegovo vsebino dosegli soglasje, kajti resnično. Uh, Eh, izboljšanje zdravstva, preventiva in eh, bolj učinkovite zdravstvene službe so nekaj, kar moramo doseči v teh državah. Hvala, gospod Görens. Hvala lepa. Upam, da ne bom eh, ukradel preveč časa, gospod Kajzer. Ta razprava mislim, da zelo dobro se opada z cilji tisočletja, z razvojnimi cilji tisočletja, kjer Eh, se zdi, da nekatere države ne izkazujejo več nekih eh, pravih ambicij, kar zadeva do to, da bi dali na voljo sredstva, ki so potrebna za to, da bi uspešno dosegli to, kar predlaga gospoda Kajzer. No, izpostavil bi dvoje. Mimo grede, pomembno je, da se strinjamo, da tisti, ki nimajo nečesar, seveda nimajo ničesar, s čimer bi financirali takšen sistem vzajemnega kritja stroškov zdravstvene oskrbe. Tako da pomembno je, da se zavedamo, da mora denar od nekod priti. Imamo več različnih virov, eh, naprimer eh, globalni sklad za boj proti malariji, tuberkulozi in AIDS-u, ampak vemo, da tu ni dovolj denarja. Potem eh, projekt Sahela in podobni. In pomembno je, da to države vključijo v svoje razvoje strategije. In če je temu tako, potem lahko vzpostavimo to vrstna partnerstva. Eh, še posebej, če se zatečemo k strokovnemu znanju, ki je na voljo, eh, tudi v okviru OZN, v okviru Mednarodne organizacije dela, eh, ki je lahko zelo, zelo koristna. Prav tako se mi zdi, da bi bilo potrebno izpostaviti regionalno razsežnost. Naj razložim. Če imamo na obeh bregovih reke Niger na razdalji 50-30 km bolnišnico, ki se ukvarja naprimer s porodništvom, na drugi strani reke v Nigeriji pa eh, bolnišnico, ki se ukvarja z drugimi specializacijami in če imamo ta isti dve bolnišnici na vsaki strani, to seveda k čemur ne pripomore. Pomembno je, da z inteligentnimi partnerstvi razvijamo bolnišnice v skladu z potrebami, ki se izkazujejo na terenu. No in še tretja zadeva in s tem zaključujem, ob robu pogajan v Hongkongu glede svetovne trgovine je strokovnjak z ILO-ja podal prispevek o afriški trgovini in zaključek je bil, da afriške države, ki dosegajo majhne, slabe rezultate na področju trgovinskega eh, razvoja, so to tiste države, ki ne tvegajo. In eh, če želijo izvažati, morajo seveda prilagajati svoje izvozne artikle trgom, kot so naši, eh, zdaj tvegati, če nimaš nikakršnih zagotovil, tudi socialnih zagotovil, eh, je nezaslišano in zato pač ljudje ne tvegajo in ne eh, prilagajajo svojih proizvodov in zato te države zapadajo v takšne začarane kroge. In začeti moramo torej najprej s socialno varnostjo, da bomo lahko na tej osnovi potem tudi diversificirali eh, Eh, trgovino in to mislim, da sta eh, dve ključni temi za države, ki praktično začenjajo iz nič. Hvala lepa. Besedo ima komisija. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi za to prvo izmenavo mnen. Žal še nismo prejeli osnutka tega poročila, veselimo se ga, ko ga bomo dobili v roko. Ampak takole bi se najprej odzval. Upam, da bo na podlagi tega poročila res prišlo do sporočila o Evropski uniji in o vlogi Evropske unije v globalnem zdravju. To bo eh, sporočilo, ki ga bo komisija posredovala s časoma tudi Evropskemu parlamentu. Mislim, da je prav, da se osredotočamo na to temo, tudi na financiranje, čeprav je ta pristop sporočila in posvetovan, ki sledijo temu sporočilu, nekoliko širši. Tako komisija kot tudi svet menita, da je treba ukrepe v okviru razvojne politike postaviti v nek koherenten okvir s tem, da moramo zelo kritično pravčiti vse tiste zdravstvene vprašanja, ki vplivajo na države v razvoju. Naprimer, eh, migracije so dejavnik, potem trgovina je tudi zelo velik dejavnik tukaj, dostop do zdravil, pa tudi druga področja, kot naprimer varnost hrane, varovanje okolja in tako naprej. Naslednje področje, ki je povdarjeno v tem sporočilu, je vprašanje, kako lahko razvojna politika pomaga k razvoju koherentnih služb na področju eh, zdravstvenega varstva. Večja enakopravnost in enakost je nekaj, kar moramo doseči, ko gre za eh, različne vrste pomoči in kako okrepiti zdravstvene sisteme, kot sami ugotavljate, zlasti v eh, podsaharski Afriki, kjer so ti zdravstveni sistemi še zelo nerazviti, pa tudi v drugih delih eh, sveta. To moramo narediti z bolj napovedljivo in usklejeno razvojno pomočjo, moramo pa seveda tudi vzpostaviti dialog o politikah eh, na področju javnega zdravstva. Tukaj so slabosti, poročilo o podpori Evropske unije pod Saharski Afriki ravno to povdarja. V tem dialogu mora biti tudi pošteno financiranje pomembna tema. Od leta 2009 delamo na tem področju, o tem se pogovarjamo z različnimi deležniki po svetu, s državami članicami, z univerzitetnimi in akademskimi krogi in tako naprej. In to je stvar, ki povzroča veliko eh, zaskrbljenosti. Komisija pravzaprav nima neke politike o financi poštenem financiranju. Imamo neke modele, scheme, kar zadeva financiranje zdravstvene pomoči. Moramo pa se pogovoriti in oceniti, eh, dosežene rezultate s partnerskimi državami na podlagi solidarnosti, splošne uh, zdravstvene pokritosti in tako naprej. Še nekaj treba upoštevati. Prostovoljne zdravstvene scheme, ki ste jih omenili, dajo zanimive izkušnje v nekaterih državah, vendar pokritost v podsaharski Afriki s temi schemami je zelo nizka. Več kot pol od izdatkov je samoplačniških, bi lahko rekli, torej bolniki morajo sami pokrivati več kot polovico vseh eh, zdravstvenih storitev, kar je seveda ogromen problem zaradi eh, zdravstvene in zaradi revščine, ki velja v teh državah. Manj kot 10 odstotkov zasebnih eh, zasebno plačanih storitev pa je pokritih v teh prostovoljnih zavr zdravstvenih zavarovanjih. Te vrste zavarovanja je zelo različno razvito v teh državah, ne ponekod bolj, ponekod manj. In prav imate, ko pravite, da je to treba povezati s krepitvijo zdravstveno-varstvenega sistema na podlagi domače, pa tudi mednarodne podpore, glede na to, da se mnoge države soočajo z ogromnimi finančnimi težavami. Torej, veselimo se tega poročila, upamo, da bomo lahko sodelovali tudi v naslednjih razpravah v pripravi tega poročila. Razvojna politika namreč enostavno ne more biti na področju zdravstva ustrezna, če ni koherentna in povezana z notranjo politiko. Pa še nekaj bi bilo vredno upoštevati. V tem trenutku, kot sami ugotavljate, gre za zelo eh, veliko število vertikalnih eh, pobud ali specifičnih programov, več kot 140 jih je po naših evidencah. Zato vlada nekaj zmede v vodstvu, tako na nacionalni kot na svetovni ravni, javne institucije, eh, potem vlade in tudi eh, svetovna skupščina, SZO, ja, enostavno včasih eh, imajo težave, kako za posamezne pobude in programe najti ustrezna finančna sredstva. Toliko za začetek in tudi vnaprej bomo z veseljem sodelovali v izmenjavi eh, mnen. Hvala lepa, gospode Kajzer, če lahko podate nekaj zaključkov. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi gospodu Mičlu za njegove pripombe. Žal mi je, da besedila nimate, ampak zdi se, da prevodi še niso pripravljeni, ampak eh, zadeva je v teku. No. Tako da o tem bomo še govorili. Hvala tudi Šarlu. Še posebej regionalna razsežnost se mi zdi pomembno vprašanje. Tega nisem vključila v poročilo, ampak pripričana sem, da obstaja nek način, da to zamisel in tudi nekatere druge samo vključimo. Ampak to se mi vsekakor zdi izjemno pomembna razsežnost, sploh z vidika namena tega poročila. Hvala tudi komisiji za vse pripombe. Seveda smo upoštevala sporočila komisije, sklepe sveta, tudi priporočila računskega sodišča seveda. In hvala za vse to, videli bomo, kako vse to lahko vključimo. Bi pa rada povedala, da je namen poročila na lastno pobudo seveda vse kaj drugega, kot to, da ponavljamo priporočila, ki so že bila podana, če ne je dodana vrednost zelo šipka. To, kar sem želela, upoštevajoč seveda vse, kar je bilo že povedano drugod, eh, je bilo, da bi dali povdarek na nekaj tistih točk, ki po mojem mnenju zaslužijo večjo pozornost. To ne pomeni, da bi druge pustili popolnoma ob strani, ampak seveda mm, nima smisla, da ponavljamo to, kar je že zapisano v obstoječih in tako ali tako odličnih dokumentih komisije toliko torej, o, o tem, zdaj se bom odpravila na dogodek Belgijskega predsedstva. Vem, da imamo tudi točko kasneje na dnevnem redu glede naše odprave v Gazo in eh, Izrael-Palestino in eh, žal mi je, da ne bom mogla pri tem sodelovati. Hvala še enkrat. Dobro, lotevamo se točke 8 na dnevnem redu spremljanje proračunske podpore v državah v razvoju. Kot eh, veste, je naš odbor za razvoj naročil študijo, kateri namen je identificirati stopnje učinkovitosti parlamentarnega nadzora nad proračunsko podporo držav partneric. Študijo je opravila skupina Evropskih centrov za raziskave, ki je analizirala, kako parlamenti treh držav AKP, Dominikanske republike Gane in Burkine eh, Faso, preko svojih računskih sodišč ta inštrument razvojne pomoči delajo bolj učinkovit, transparenten in demokratičen. Besedo pa dajem gospe Svej Koh iz inštituta Zudvind, da nam predstavi rezultate in priporočila te študije. Za 20 minut vam predajam besedo. Uh. Hvala in dober dan. Najprej naj predstavim vsebino te študije. Najprej se ogremo štiri raziskovalna vprašanja, ki ste nam jih postavili. Vloga in učinkovitost nacionalnih parlamentov pri spremljanju in uporabi proračunske pomoči. Drugič, vloga in učinkovitost eh, revizijskih inštitucij pri spremljanju te pomoči. Tretjič, obseg, v katerem od sklepanje in odločanje dajalcev za to pomoč vpliva na nacionalne nadzorne mehanizme. Četrtič, obseg teh odločanj na izboljšanje nacionalnih nadzornih mehanizmov. Podatke in informacije smo predvsem zbirali z eh, intervjuji v vseh teh državah, eh, Gana, Burkina Faso in Dominikanska republika in čeprav smo dobili tukaj dobre odgovore, nacionalni nadzorni mehanizmi vseeno kažejo številne slabosti. Poleg tega pa je tudi politična situacija, vodenje javnih uprav, financ in eh, revizijske metode so zelo različne. V primerjavi z drugimi državami, kjer proračunska podpora predstavlja velik eh, delež, recimo v Burkini Faso in Gani je to 40 odstotkov, v drugih državah, recimo v Dominikanski republiki, pa ta tu je pomoč samo 4 odstotna. Najprej, kar zadeva parlamente. Proračunska podpora je pomešana s nacionalnimi proračuni, zato je treba oceniti vlogo parlamentov pri, eh, v pripravi, spremanju in potrejevanju proračunov, ne samo tistih sredstev, ki eh, prihajajo od zune. Gre za ex ante, ex post nadzor in tako naprej. Nadzorna vloga parlamenta v vseh treh eh, državah je slabotna zaradi cele vrste omejitev političnih, administrativnih in drugih. Poleg tega ni dokazov, da se je vpliv parlamenta od uh, uvajanja proračunske podpore kaj dosti izboljšal. Vendar v primeru gigane imamo uh, izboljšanje, ko gre za naknadno, uh, naknadni nadzor nad izvrševanjem proračuna, torej ex post fazo. Potem v Dominikanski republiki je prišlo do večje učinkovitosti, kar zadeva nad parlamentarni nadzor. Nova ustava daje več časa parlamentu za analiziranje računa in eh, pripravo le tega. Parlamenti tudi še niso sistematično vključeni v proces eh, proračunske podpore. V primeru Gane je eh, oddelek za mednarodno sodelovanje Združenega kraljestva Eh, bil eh, povabljen, da sodeluje pri takšnem pregledu, vendar potem ni prišlo do realizacije tega. Parlamentarci v Burkini Faso so povabljeni kot eh, opazovalci pri dialogu o politikah, poslanke in poslanci pa niso bili vključeni v odločanje, pomeni, da je pod pretok informacij še neustrezen, tako kot podpora proračunu. V Gani in Dominikanski republiki so, je večinoma eh, bil odgovor poslancev, da, eh, bil, da ne poznajo te proračunske podpore. V Dominikanski republiki so to sicer eh, poznali, vendar rekli so, da 75 odstotkov svojega časa pravzaprav posvečajo samo ratifikaciji uh, Eh, sporazumov o posojilih, ki jih dobijo v okviru proračunske podpore. Cela vrsta neustreznosti pa je bila ugotovljena pri eh, delu parlamentov. Kar zadeva najvišji revizijski organ, od začetka uvajanja inštitucij Od začetka uvajanja proračunske pomoči so te, ti organi okrepili svojo vlogo v Dominikanski republiki postaja ta najvišji revizijski organ bolj, bolj neodvisen, kakor v preteklosti. Sedaj je odgovoren kongresu, prej pa je bil predsedniku. V Gani in Burkini Faso sta se je pravočasnost in kakovost revizijskih poročil izboljšala. V preteklosti so v Gani morali v šestih eh, mesecih eh, revizijska poročila eh, proučiti. Uh, kar je bolje kot v preteklosti. Še vedno pa v vseh treh državah imajo težave z izvrševanjem ugotovitev revizijskih poročil. Tudi najvišji revizijski organi niso v celoti vključeni v proces priprave proračuna. Nimajo dovolj podatkov o uradni eh, pomoči za razvoj, v Dominikanski republiki, recimo so naši raziskovalci dobili od Ministrstva za finance takšne dokumente, poslanci pa enostavno teh dokumentov niso poznali. Kar zadeva drugi cilj pariške izjave, ugotovili smo, da je uporaba proračunske podpore eh, okrepila uporabo revizijskih mehanizmov, mehanizmov, njihova učinkovitost pa odvisna od eh, organov za revizijo. V Gani je naprimer že eh, redno por revizijsko poročanje eh, povezano z proračunskim postopkom, v drugih dveh državah pa ne. Kar zadeva notranje revizijske inštitucije oziroma organe, ti dobivajo premalo finančne podpore in preveč so povezani z državnimi organi, da bi jih lahko ocenjevali kot neodvisne revizijske organe. V državah, kjer je upravljanje z javnimi financami slabo, tudi civilna družba mora igrati ustrezno vlogo in nevladne organizacije, pa tudi mediji prispevajo k večjemu nadzoru nad pripravo in izvrševanjem proračuna. Gre za celo vrsto različnih sistemov, kot naprimer sledenje izvrševanju proračuna, tako manj socialni audit in tako naprej. Vendar v primeru Gane smo ugotovili, da je krepitev eh, revizijskega organa povzročila bolj aktivno vlogo odbora njihovega parlamenta za proračunski nadzor. Torej, eno je povezano z drugim, sinergije tukaj torej očitno delujejo. Kar zadeva tretje raziskovalno vprašanje in ocenjevanje nacionalnih nadzornih eh, mehanizmov se strani donatorjev, bi rekla naslednje. PEFA. Ne vem, če poznate PEFO. PEFO so vzpostavili donatorji, za, kot neke vrste okvir za nadzor javnih financ in PEFA je opravila oziroma v okviru PEFA so opravili oceno vseh treh, treh držav. Videti je, da uh, revizijske ugotovitve ne vplivajo na pripravo in izvrševanje proračuna. To je verjetno posledica, ker mi dinamično interpretiramo kriterije upravičenosti, kar pomeni, da v tistih državah, kjer je upravljanje z javnimi financami slabo, eh, še vedno obstajajo nekateri kriteriji, zaradi katerih so te države upravičene do proračunske podpore. Ni neposredne povezave med PEFO in eh, upravičenostjo do eh, proračunske podpore. Poleg tega PEFA okvira smernice Evropske unije ne zahtevajo obvezne ocene nacionalnih nadzornih mehanizmov in definicija teh mehanizmov je neustrezna, zato ker naprimer v te definiciji niso vključeni parlamenti, civilna družba in tako naprej. Torej je ciklus odgovornosti v proračunskem procesu. Če si ogledamo, če da, dajatelji proračunske podpore ocenjujejo posamezne države, se večinoma osredotočajo preveč na tehnične zadeve. Civilna družba, parlamenti pa niso upoštevani pri takšnem ciklusu odgovornosti za proračun. Četrto raziskovalno vprašanje tako imenovana pogojenost s strani do, uh, do natorjev. Reforma uh, upravljanja javnih financ je zelo pomembna za donatorje in je pomemben po predpogoj za uh, dano pomoč. Donatorji so sicer v nekaterih državah vključeni v krepitev vloge parlamentov, ne pa uh, v usmeritev pomoči zlasti uh, najvišjim revizijskim organom. Kar pomeni, da enostavno parlamentarna podpora, naprimer se strani Svetovne banke in tako naprej, prihaja, Evropska unija pa parlamentom namenja premalo sredstev. Financiranje proračunske podpore in um, financiranje ukrepov za večjo domačo notranjo odgovornost je zelo različno. V Burkini Faso naprimer absolutno ni nobenih sredstev na voljo za financiranje teh mehanizmov. Gana pa v svojem strateškem dokumentu predvideva dva odstotka vseh sredstev podpori civilni družbi, ki bi lahko bila neke vrste nadzorni organ nad pripravo in izvrševanjem proračuna vendar to je bolj zapisano na papirju, ne delajo pa tega sistematično. Gana gre sicer v pravo smer, vendar bi eh, financiranje te vrste eh, pomoči bilo treba povečati. V celoti gledano smo ugotovili naslednje. Vpliv proračunske podpore na domačo odgovornost je še vedno manjša, kot bi bilo treba, iz dveh glavnih razlogov pogoji donatorjev in spremljajoči ukrepi se še vedno preveč osredotočajo na administrativne in tehnične vidike. Parlament, mediji in civilna družba pa tukaj ne igrajo glavne vloge. Vendar ni kratkoročnih rešitev za boljšo domačo odgovornost. Ta premik v proračunsko podporo nikoli ne bo avtomatično okrepil notranjo odgovornost brez političnih in demokratičnih sprememb, recimo v Burkini Faso je to kritično vprašanje. Vendar donatorji se morajo zauzeti za krepitev nacionalnih nadzornih eh, mehanizmov, če hočejo eh, zagotoviti ustrezno dolgoročno podporo. Pet glavnih priporočil smo pripravili. Pri programiranju in izvajanju proračunske podpore bi morali v smernicah Evropske unije definirati holistično nacionalne nadzorne mehanizme, tako da bomo zagotovili horizontalno in eh, vertikalno odgovornost. Preverjanje zmogljivosti vlade, državnih inštitucij je tukaj potrebno. Obstaja pa še druga vertikalna odgovornost, To so mehanizmi, ki jih uporabljajo civilna družba in državljani, ko zahtevajo odgovornost od vlade. Parlament v obeh eh, odgovornostih igra bistveno vlogo, seveda tudi kot izvoljen organ uh, eh, voljivcev in državljanov. Nacionalni nadzorni eh, mehanizmi, naprimer parlament in njihovi ukrepi, bi morali biti predmet bolj natančnega ocenjevanja. Eh, parlamenti morajo sami sebe ocenjevati tudi, to je notranja ocena, zunanja ocena pa mora zlasti povdariti, katere so slabosti. Na podlagi prve ocene je treba Eh, ugotoviti, katere so še možnosti za izboljšanje zmogljivosti, naprimer delovanja parlamenta. In potem je treba ugotoviti, kaj vsak donator počne za odpravljanje teh ugotovljenih slabosti. Tudi na ta način je moč bolje spremljati delovanje eh, parlamenta, s tem lahko eh, ugotovimo izboljšanje, stagnacijo ali poslabšanje cele vrste spremljajočih tveganj komisija mora bolj osredotočiti svoje, svojo proračunsko pomoč eh, pri razvoju ključnih inštitucij, ki delujejo kot nacionalni nadzorni mehanizem. Določen odstotek proračunske podpore je treba nameniti za krepitev eh, subjektov vertikalne odgovornosti. Osredotočen je na parlament naslednje. V okvir ocene rezultatov je treba vključiti parlamente. Izvršna oblast mora imeti nadzor nad eh, celo vrsto indikatorjev. Zato bi verjetno bilo treba eh, nekatere bolj transparentne eh, vprašanja vključiti v to. Bolj izvedljivo priporočilo pa je, da Eh, parlamente vključimo v ta pr proračunski eh, proces z več podatki in informacijami, tudi predstavniki različnih odborov, recimo odbor za javne finance ali odbor za finančne zadeve, predsednik eh, parlamenta in tako naprej, ti bi morali več poročati parlamentu. Če izvršna oblast ne sodeluje, potem je treba na drugačen način zagotoviti ustrezno informiranje parlamenta. Tako, da se parlament seznani z tem, kaj počenja izvršna oblast. Pred dvemi tedni sem brala v ganskem časopisu, da so ustanovili uh, platformo za za več donatorsko proračunsko podporo. Gre za neke vrste platformo, v kateri razpravljajo o doseganju eh, razvojnih ciljev tisočletja in podobnih zadev. Ta platforma je korak v pravi smeri, težko pa je danes ugotoviti, ali bo ta ukrep uspešen ali ne. Priporočila Evropskemu parlamentu. Evropski parlament bi moral vključiti vprašanje proračunske podpore in parlamentarnega proračunskega nadzora v že obstoječe okvire. Naprimer, eh, parlamentarno skupščino EU-AKP, to je moč narediti eh, v, ob podpori urada za pospeševanje parlamentarne demokracije. Komisija tudi trenutno pregleduje eh, svoje smernice in jeseni bo pripravila zeleno knjigo z novimi smernicami in to bi bilo treba tudi vključiti v to zeleno knjigo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Görens, prosili, prosili ste za besedo. Hvala. Ja, ta pogled se mi zdi zelo koristen, edino ne vem, kaj zdaj. če bi bili vi na mesto komisije, ki se mora pogajati o sporozumi za proračunsko pomoč v teh državah, ali bi zahtevali zelo, zelo strog nadzor, to kot prvo. Eh, drugo, posvečeno neposredno vprašanje o korupciji, ali poznate vsaj en primer, kjer so razmere zadovoljive, kar zadeva izvrševanje proračuna in proračunske podpore, kjer so uradniki slabo plačani. E, težko uradnik e, živi dobro iz meseca v mesec, če je 28 zadnjih dni v mesecu e, najtežjih. Tako da zanima me tudi ta vidik javne politike v kontekstu proračunske politika, kajti kot eh, parlamentarci pogosto poslušamo neumna vprašanja mi, zdaj bi jaz stvari v obrnil in zastavil neumno vprašanje z moje strani. Gospa Keller, se upravičujem, da sem zamudila prvi del vaše predstavitve, ker sem bila na drugem sestanku, ampak takole, ko gledam vaše poročilo ali osnutek tega poročila, sta dve zadeve, ki mi nista najbolj jasni. Namreč, kakšen odstotek proračunov držav, ki ste jih eh, preiskali, predstavlja podpora EU. To bi bilo zanimivo vedeti. In pa tudi, kaj kaže statistika, ali je trend vse večja ali vse manjša proračunska podpora v državah, ki ste jih preučevali. Tudi to bi me zanimalo, torej nekako splošni trendi v teh državah. In ker sem zamudila prvi del vaše predstavitve, verjetno zdaj prihaja neumno vprašanje, ampak zelo zanimivo bi bilo slišati, naprimer, kaj je po vašem mnenju tisto, kar ste si vsaj na podlagi izkušenj v teh eh, državah uspeli mm, oblikovati kot eh, razumevanje zadev, torej kaj je funkcioniralo v preteklosti in kaj ni, kaj so tih stvari, ki res praktično delujejo, kaj pa ne. Hvala. Hvala lepa. Gospod Neusser. Äh, Hvala za to obsežno poročilo. Mislim, da to poročilo tudi potrebujemo. Če govorimo o razvojni pomoči in če o tem razpravljamo, nas državljani sprašujejo, kakšna je učinkovitost teh podpor. In v tem poročilu so predstavljene nekatere točke, ki eh, tudi opozarjajo na to, da so določeni dvomi glede učinkovitosti te podpore. Mislim, da je proračunska podpora pomemben instrument za vzpostavitev parlamentarnih struktur in mislim, da smo pri tem na pravi poti. Ampak eh, zdi se mi, da gre za začasno poročilo in ob koncu moramo imeti jasna pravila, kako naj komisija izvaja ta nadzor in tudi po drugi strani, kako naj mi kot eh, poslanci nadziramo komisijo. Torej, te značilnosti in ta pravila moramo pripraviti skupaj. Hvala lepa, besedo ima komisija. Ne vem pa, kdo bo govoril v imenu komisije na to temo. Euh, madame la présidente euh, donc je me voilà gospa sem eh, José Correa Núñez, sem vode enote za ekonomsko upravljanje, tu je tudi kolega Mark Formentini iz eh, Edko, ki bo tudi kasneje spregovoril. Najprej hvala avtorjem študije. Zdi se mi dejansko, da gre tukaj za zelo kakovostno študijo. opis dejstev je pravilen, drži. Imeli smo tudi priložnost spregovoriti z avtorji te študije, smo izmenjali mnenja in mislim, da smo tukaj na dobri poti. Kot eh, je že bilo povedano, komisija zdaj razmišlja o vprašanju proračunske podpore, ne le v smislu izboljšanja tega inštrumenta kot takega, ampak tudi izboljšanja v smislu najrazličnejših akterjev, ki so vključeni v to podporo, vključno s parlamenti, nadzornimi inštitucijami in pa civilno družbo. Naši ukrepi potekajo po več eh, oseh. Kot prvo najprej delamo na tem, da se izboljša sploh eh, vodnik po proračunski pomoči. Tukaj omenjamo sicer parlamente, ampak eh, tem ni dano ravno najbolj prominentno mesto eh, v smislu inštitucije, ki so odgovorne za spremljanje in zagotavljanje odgovornosti. Torej na tem delamo eh, reforma tega priročnika, ker bo govora tudi o vprašanju upravičnosti do proračunske pomoči in pa tudi mm, najrazličnejše akterje, ki so v to upleteni v državah, prejemnicah pomoči. Naslednje pomembno področje, na katerem že delamo, je razmišljanje o zeleni knjigi. In tukaj mislim, da bi bilo koristno o tem razpravljati z Evropskim parlamentom in uh, vzeti v obzir najpomembnejše priporočila, uh, in pa tudi rezultate javne razprave, ki bo potekala kasneje letos pred pripravo zelene knjige. Lahko vam zagotovim, da je to vprašanje eno od vprašanj, ki bo zajeto tudi v zelene knjigi, potem pa bo potekala še razprava, ki upamo, da bo potekala septembra, oktobra. Zdaj pa kar zadeva to poročilo samo. Kot rečeno, vsebina drži, poročilo ima, kaj za pokazati, ampak eh, so pa tudi določeni vidiki, ki bi jih bilo potrebno podrobneje obdelati in na podlagi podatkov, ki jih eh, imamo, naprimer, ko je govora o podpori Evropske komisije parlamentom ali pa revizijskim institucijam, tukaj lahko naši kolegi za etko podajo konkretne številke. E, številke so včasih visoke, kakšne velike e, vidnosti tega, te pomoči pa ni, tako da tudi o tem lahko spregovorimo. Ključno vprašanje, o katerem pa bi rad tukaj spregovoril, je vprašanje e, ekonomskega vodenja in upravljanja, pa političnega vodenja in upravljanja. Tukaj je govore predvsem o političnem vodenju in upravljanju in vlogi parlamentov na tem področju ampak eh, brez eh, dobrega političnega eh, vodenja, seveda tudi ni dobrega ekonomskega vodenja. Tako da ja, res je, da moramo podpriti parlamente v njihovi vlogi spremljanja in nadzora proračuna, ampak tudi z političnega vidika mislim, da morajo parlamenti biti sposobni izvajati svojo vlogo, vlogo, ki jo sprejemajo tudi druge institucije. In to je pomembna razprava, ki jo vodimo s partnerji in tudi s državami članicami, ker ti gre po eni strani za eh, to, da se pri proračunski podpori osredotočimo predvsem na ekonomsko vodenje upravljanja. Drugo vprašanje, ki pa se je izlušilo iz razprave, pa je vprašanje političnega vodenega in upravljanja in pa temeljne načela, ki so zapisana v naše eh, okvirne sporazume, eh, kot ono ali kaj drugega. Eh, vladavino prava, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic. In tukaj mislim, da lahko eno krepi drugo, ampak tu delamo v določenem kontekstu in nekatere države, ki ne ostanejo neimenovane, izkazujejo velike pomankljivosti, kar zadeva politično vodenje. In to so zdaj deve, v katerih bo še veljalo izmenjati eh, stališča, vedoč seveda, da proračunska podpora ni tista, ki bo zagotovila mm, odgovorno politično vodenje eh, v okviru osmega člena sporozuma iz Kotonuja, lahko ukrepimo ta politični dialog in to mislim, da je ključno vprašanje, ki ga je potrebno tudi upoštevati. Še eno pomembno vprašanje, potem seveda lahko govorimo tudi o tehničnih podrobnostih, pa zadeva priporočila. Dejstvo je, da moramo voditi dialog, dialog, ki bo upošteval tudi nacionalne parlamente, civilno družbo in pa revizijske institucije, ampak vse čas moramo bdeti nad tem, da ne bomo nacionalne parlamente uh, vključili v dialog z vladami, eh, kajti tu imajo bolj pasivno vlogo, primar, primer Gane, ki je bil omenjen, ne, ne poznam. Ampak morali bi biti ravno obratno. Nacionalni parlamenti bi morali pozvati donatorje sredstev za, eh, ta, k takšnim razpravam, kajti parlamenti bi morali imeti pobudo in eh, ravno v tem kontekstu mislim, da velja voditi nadaljne aktivnosti. Sveda v okviru dialoga z izvršno oblastjo je jasno, da je izvršna oblast tista, ki ta dialog vodi. Treba je pač upoštevati razmejitev pristojnosti. E, naslednja zadeva, o kateri je treba razmisliti, je e, dodelitev sredstev v višini 100 odstotkov. E, izkušnje kažejo, da če določen sektor ali določeno dejavnost 100 odstotno podpremo finančno, to ima včasih potem sprevržen učinek, kajti vemo, da gre pri proračunih za pogajanja med eh, ministerstvi, eh, ki so seveda, seveda prihajali do merjenja političnih, eh, politične moči in če se določeni sektori na ta način financirajo, financirajo potem pri m, mm, odločanju o porabi prihaja do ne, nepravilnosti, do težav in eh, treba vedeti, da donatori k temu načinu delovanja pomembno eh, prispevajo. Toliko torej z naše strani zaenkrat, mislim, da je to odlično poročilo in to nam bo pomagalo pri spremembah oziroma reviziji priročnika in pa tudi v nadaljnih razpravah glede zelene knjige. Besedo bo predal še kolegu. Hvala lepa, gospa predsedojoča Marko Formentini. Etko. Rad bi samo dodal nekaj besed k temu, kar je bilo povedano. Ugotavljamo, da to poročilo še posebej samo, sama osebina predstavlja zelo bogat vir podatkov in to nam bo pomagalo pri našem nadaljem delu. To je pomembno povedati, kaj ti tako generalna direkcija DEV kot EITKO se pripravljamo na kar pomembne spremembe v načinu dela in pa tudi v načinu vodene razprave na to temo. No, jaz sem hotel preprosto spregovoriti o treh zadevah. Najprej imamo, kot je gospod Koreja dejal, več oblik podpore izvršni eh, oblasti, ki jo zagotavlja komisija v teh državah. Kot je zapisano v poročilu, je vendarle težko, da bi komisija kakorkoli zavezojoče posegala v zakonodajno vejo oblasti sploh glede na dejansko neodvisnost računskih sodišč in eksternih nadzornih institucij. Vendar pa je vedno več podpore zakonodajnim organom z vidika proračunskega nadzora in sposobnosti proračunske analize. Res pa je tudi po drugi strani, in to je nekaj, kar se bo moralo spremeniti, da naše interne smernice, to je dokaj javen in dobro znan dokument, relativno slabo izpostavljajo vlogo parlamentov. Mi zdaj pripravljamo in končujemo smernice za podporo zakonodajnim organom, tako splošno, kot tudi specifično na področju proračunskega nadzora in izvrševanja. Poteka torej delo, kar zajetno delo, ki se bo še pospešilo v prihodnih mesecih in eh, mislim, da bi bilo na vseh ravneh pomembno, da se ta razprava s parlamentom nadaljuje eh, v okviru odbora za razvoj. In eh, to bo pomembno tudi z vidika priprave zelene knjige, kar je seveda druga razprava, in pa tudi drugih eh, inštrumentov, in da bomo na ta način lahko imeli zelo praktičen dialog z vašim odborom glede prihodnih eh, smernic komisije na tem področju. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa Koh. Izvolite v zaključek nekaj besed. For... Najlepša hvala za vaše vprašanje. Ker zadeva prvo vprašanje v zvezi z pogojenostjo. Pogojenost mora biti. To je ključni vidik obvladovanja tveganja ampak gre bolj za to, kako vključiti more biti parlamente v to pogojenost in to je treba ocenjevati od primera do primera. Izvršna oblast mora imeti nadzor nad pogojenostjo. Torej pogojenost, če gledate na njo s stališča zunanje odgovornosti, pomeni, da je treba zagotoviti financiranje vladi, ampak zunanja odgovornost pomeni na nek način uh, vprašanje ali pri pogojenosti uravnotežimo notranjo in zunanjo odgovornost. Vprašanje je, kaj lahko donatori naredijo za izboljšanje notranje domače odgovornosti. Morda bi bilo dolgoročno treba zunanjo odgovornost eh, zmanjšati. Drugo vprašanje. Evropska skupnost je res največji podpornik oziroma donator v proračunski podpori. V zadnjem letu je sicer prišlo do majhnega zmanjšanja te podpore, morda je to povezano z recesijo. Tudi v drugih državah pa se povečuje ta uh, odstotek. Kar zadela krepitev parlamentov vedeti morate da to ni bila poglobljena analiza krepitve parlamentov zato smo v prilogah vključili uh, podatke in smernice uradnega inštituta za razvoj iz Združenega kraljestva Official Development Institute, smo pa proučili delo in stanje v teh treh državah in kar zadeva vire in pomankanje zmogljivosti, je z uvajanje, ustanavljanje urada parlamenta za proračunski nadzor zelo koristna. Vendar, če razmišljamo o parlamentih, seveda v vseh državah niso enaki ti parlamenti. V Nigeru so naprimer je polovica poslancev brez, eh, nepismenih. V Gani imate recimo popolnoma drugačno razumevanje tega. Podporo je treba zagotoviti vsem poslancem. V uradu za eh, parlamenta za proračunsko podporo eh, analizirajo strokovnjaki in pripravljajo analize različnih vedikov zdravja in tako naprej. Sami brez pomoči tega ne morejo narediti. Potrebujejo pomoč in tukaj bi donatori lahko pomagali pri ustanavljanju. Tudi javne razprave, hearingi so pomembni. V Gani je videti, da to dobro deluje, kajti ugled parlamenta narašča. V Dominikanski republiki potekajo takšne javne razprave, ampak slabo delujejo. Zato, ker ima parlament tako slab ugled, da se nihče ne udeležuje teh razprav. Torej, če govorimo o krepitvi parlamenta, ne moremo reči, ta ukrep bomo uporabili povsod. Treba je to diferencirano uporabljati. Potem naj rečem še nekaj. Ko gre za krepitev parlamentov in sedaj sem slišala od komisije nekaj besed o tem, mislim, da je vse večja vloga parlamentov v celotnem nadzoru proračunskega procesa pomembna. Ampak če govorimo o tem, da so vlade ko, eh, korumpirane, parlamenti pa ne, potem je to poenostavitev včasih je treba tudi medije, civilno družbo vključiti v, ta, v to delovanje. Pomembni so mehanizmi sodelovanja državljanov pri nadzorovanju dela vlade in parlamenta. In tem je treba zagotoviti več eh, podpore. Hvala. Hvala lepa. Manjšo anekdoto imam v zvezi z parlamentarnim nadzorom. V mestu z relativno malo prebivalci, 125 tisoč prebivalcev, sem imela seminar za parlament o preprečevanju korupcije in zdelo se nam je pomembno, da parlamentu zavestimo o tem področju. In na koncu sem imela dve vprašanje. Najprej sem vprašala, gospa Žuri, ali resno mislite, da bomo mi prvi, ki se ne bomo obogatili in drugo, kakšna je omejitev oziroma kakšna je tista meja, pod katero ni treba podajati poročila o izvoru sredstev. Skratka, gre za zelo dolgo pot, ki nas še čaka. Mislim, da je treba delati na računskih sodiščih, na nadzoru, na naši strani in eh, ta pot parlamentarnega nadzora bo trajala še dolga desetletja. Tako, zdaj pa točka 9 na našem dnevnem redu danes. In sicer poročilo o obisku naše delegacije, skupne delegacije odborov DV Afet in proračun v Palestini in Izraelu od 24. do 28. maja letos. Verjetno se spomnite, da je napad na flotilo potekal v noči iz 30. na 31. maja in to je seveda dalo še poseben pečat naši poti, našemu potovanju cilj naše skupne delegacije vseh treh odborov je bil, da na licu mesta ocenimo politične in humanitarne razmere in da skušamo oceniti tudi vpliv naših eh, finančnih prispevkov, kajti kot vsi vemo, je Evropska unija največji donator za Palestino in Gazo, več kot 500 milijonov evrov letno namreč namenimo. Poročilo o tem obisku je bilo spisano in tudi razdaljeno. Če pa dovolite, bi vam nakratko podala ustno poročilo, potem pa bi dala besedo poslankam in poslancem za morebitna vprašanja in pripombe. Upam, da se strinjate, da si vzamem 5 do 10 minut, da podam kratko ustno poročilo. Torej, najprej pomembno je vedeti, da smo v Palestini ugotovili, da so leta 2009 doživeli pomemben porast BDP-a 8,6 odstotkov in to je posledica omilitve izraelskih omejitev. Prav tako pa je to posledica velike angažiranosti palestinskih oblasti, kar zadeva vodenje, upravljanje, varnost, boj proti korupciji in eh, pravno državo. Če jim bo uspelo ohraniti, če bi jim uspelo ohraniti to visoko stopno rasti, potem bi dosegli območje C prihodne leto in tudi pomembna odločitev Evropske unije, da odpre svoj trg določenim kvotam palestinskih proizvodov. To vsekakor zelo pozdravljajo. V pogovorih, ki smo jih nekateri izmed nas imeli s predsednikom vlade Fajadom, smo slišali, da bi lahko palestinska država že z letom 2011 začela delovati in da bi to imelo tudi določene posledice, kar zadeva proračunsko pomoč, ki jo zagotavljamo palestinski oblasti. To je seveda največja proračunska pomoč per capita, ki jo zagotavljamo v svetu. In če bo torej palestinska država zaživela leta 2011, je želja, da bi velik delež naše pomoči preusmerili v podporo zasebnemu sektorju z namenom vzpostavitve gospodarstva, ki bo lahko rentabilno poslovalo in preko davkov prispevalo k plačam za uradnike palestinske oblasti. Dejstvo je, da je sodelovanje z Izraelom ključnega pomena, če želimo, da bo palestinska oblast lahko vzpostavila vse potrebne institucije, ki jih potrebuje v prihodnosti. Prav tako pa je jasno, da, tega, da vse to ne more domestiti mirovnih pogajanj, ki morajo privesti k ustanovitvi dveh držav pristop od spode na zgor, ki ga zagovarja predsednik vlade, pa bo mogoč le, če bo uspelo končati okupacijo. In moram reči, da smo bili res eh, zelo, zelo frapirani nad eh, nasiljem, ki ga izreka zid med zahodnim bregom in eh, Izraelom. Prav tako imamo ločene ceste za Izraelce in Palestince in ceste so po polovici razdaljene. Tako da jezik okolice ne govori o neki miroljubni rešitvi, ampak govori bolj o apartheidovski rešitvi. No, potem nas je skupina odšla v Gazo. Spomnite se verjetno, da nam Izrael ni izdal dovoljenja za vstop v Gazo strani Izraela in da smo potem morali tja odpotovati preko Kajra in Rafe. ko človek vstopi v gazo, je to šok, mislim, na druge besede tukaj ni. Tudi tukaj okolica kaže jasne posledice blokade, bombardiranja. 80 odstotkov šol je uničenih, prav tako so uničene vse kanalizacijske infrastrukture, kar pomeni, da vsa kanalizacija izteka neposredno v morje in prav tako vidimo, kako zelo sveti trgovina preko eh, podzemnih tunelov. Ogromno jih je po gazi in eh, res je šokantni kontrast med projekti OZN, ki proizvaja, eh, ki gradi stanovanja za 12 tisoč palestincev, ki so v taboriščih in ki samo zaradi pomankanja cementa ne morejo teh projektov zaključiti, čeprav so to projekti, ki se v polni meri financirajo strani donatorjev in ogromno teh stavb je bilo zelo, zelo blizu zaključni fazi. In a, eh, zaradi tega, ker projekti, ki jih vodi OZN, ne morejo uporabljati cementa z črnega trga, e, torej stojijo, zgradbe, ki jih gradi Hamas, pa seveda rastejo. Sestali smo se s predstavniki Palestinske banke v Gazi, ki so nam obrazložili, da praktično ni več gospodarskega življenja v Gazi, banka ne dela nič. Banka sicer posluje pozitivno, ampak to zaradi poslovanja na zahodnem bregu, ne pa zaradi poslovanja v Gazi. Torej, tudi to je eden od učinkov te blokade, o katerih morda ne razmišljamo. Prvo, ko smo razmišljali o tem, koliko ta blokada stane gazo in eh, ocena je, da strošek blokade ali finančni učinek blokade znaša približno 514 milijonov evrov in približno 12 milijonov za infrastrukturne projekte. To so čiste izgube za nas vse. Sestali smo se tudi, in to je pomembno, s predstavniki UNRE. Preučili smo stanje šol in pa tudi finančno stanje šol. UNRA je namreč odgovorna za osnovno šolstvo vseh otrok v Gazi. Vsako leto število šoloobveznih otrok raste, kajti več kot 50 odstotkov prebivalstva je mlajšega od 18 let, na 10 tisoče novih šoloobveznih otrok je vsako leto. Novih razredov ni, novih šol ni, ker ni cementa. In eh, ob nespremenjenem proračunu ne morejo graditi več šoli, zagotavljati več razredov tudi v treh turnusih, ker nima več denarja za učitelje. Gre torej res za urgentno stanje zaradi blokade. Je pa to tudi posledica izgube vrednosti evra. Tako da je njihovo finančno stanje res težko in zato so prosili za dodatno financiranje. Problem je tudi teritorijalna nepovezanost. In to bo problem, kar zadeva nadaljne perspektive za palestince iz Zahodnega brega in eh, Gaze. In tako, zato je pomembno, da se določijo koridori, kot jih predvideva sporazumite 2005. No, v petek do povdne, ko smo odšli, smo pripravili sporočilo za javnost. Takrat še ni prišlo do napada na flotilo in soglasno, ne le tisti prisotni v Gazi, ampak tudi tisti, ki so ostali v Jeruzalemu, torej soglasno smo zahtevali odpravo, takojšno odpravo blokade. Seveda pa vsi vemo, kaj se je zgodilo potem in Ti dogodki so pokazali tudi, kako pomembno je to vprašanje z političnega vidika. V našem komunikaju prav tako pozivamo Evropo k političnemu ukrepanju. In to soglasje naše delegacije je bila tudi osnova za pripravo resolucije, s katero smo zahtevali odpravo blokade, resolucije, ki smo jo prejšnji četrtek tudi izglasovali v parlamentu. In ta dogovor, to soglasje med eh, vsemi tremi odbori, se mi zdi nekaj, kar je zelo pomembno tudi za naše delo v prihodnosti. Mislim, da moramo ohraniti to vrstno enotnost, enotnost. Zato smo tudi povabili Johna Gina iz UNRE, da se sestane z nami, sicer 5. julija skupaj z drugima dvema sodelujočima odboroma. Predsednik vlade Fajad pa bo prav tako nastopil pred vsemi tremi odbori 13. julija. To, ta dva datuma se torej zabeležite, kajti tukaj mislim, da gre za prvi izkaz tovrstnega soglasja med našimi tremi sporazumi. E, ta še med trimi odbori, oprostite. Zdaj pa še nekaj o pomenu dinamiziranja Evropske unije glede tega vprašanja. Treba vedeti, da smo prvi najpomenejši donator palestinske oblasti. Prav tako smo prvi trgovinski partner Izraela. In uh, obstaja ogromen razkorak med uh, temi dejstvi in pa popolno neprisotnostjo Evropske unije v mirovnem procesu. In to postaja vedno bolj nerazumljivo. Zdi se nam torej, da Evropska unija ne sme bežati pred pobojevanjem tovrstnega partnerstva z sodelovanjem v kvartetu in pa tudi v mirovnih pogajanjih. Danes smo bili priča že začetku odprave blokade in to se mi zdi, da je tudi rezultat diplomatskega delovanja Evropske unije in pa tudi drugih partnerjev, kajti pomembno je, da poskrbimo za to, da bo ta blokada v polni meri odpravljena in da bo odprt prehod za blago in da bomo prešli na negativni seznam, ne pa da obdržimo trenutno situacijo, se pravi, da je prepovedano vse tisto, kar ni izredno dovoljeno. Prav tako je pomembno ponovno preučiti naše sodelovanje v kvartetu in pa tudi prvotno nalogo tega kvarteta. Prav tako je potrebno oceniti ulogo in pa dosežen rezultat strani predstavnikov tega kvarteta. Kajti del nalog kvarteta financiramo mi. Sklepi sveta iz decembra 2009 predlagajo strategijo za Jeruzalem za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev in pa tudi za ohranitev prisotnosti tako krščanskih kot muslimanskih prebivalcev v vzhodnem Jeruzalemu s pomočjo programov z področja izobraževanja, mladosti, eh, kulture izobraževanja eh, in pa tudi lokalne samouprave. Vstop v veljavo Lizbonske pogodbe je pomembna priložnost za to, da oblikujemo bolj koherentno, bolj ambiciozno politiko, kajti visoka predstavnica za zunanjo politiko, ki ima na voljo učinkovita politična orodja, saj eh, ima v rokah tako orodje gospodarske pomoči, kakor tudi zunanjo, skupno zunanjo in varnostno politiko. V zaključek torej naj povem, da se mi zdi, da redko kdaj obisk delegacije. ponudi toliko informacij in pa tudi omogoči tako močno trdno soglasje med političnimi skupinami in eh, odbori. Sama torej ocenjujem, da je bila to izjemno pomembna in eh, koristna pot in eh, predlagam, da vsi poskrbimo za to, da bo komisija in pa tudi visoka predstavnica sledila priporočilom iz naše resolucije, ki smo jo izglasovali prejšnji četrtek. Hvala. On, on Obvestili so me ravno kar. Pravkar so mi povedali, da so v dvorano vstopili uh, obiskovalci, novinarke in novinari iz Šrilanke. Uh, eh, prisrčno vas pozdravljam na tem zasedanju našega odbora. Cashman, Gospod Kašman. Hvala, gospa predsednica. moram reči, da je bil ta obisk zelo v pravem trenutku. In poročilo, ki ste ga pripravili za nas, pa je nekoliko um, deprimantno, če smem tako reči. Obe državi se žal namreč eh, počutita, da sta napadeni. Videti je, da ena na napad. Uh, reagira agresivno, druga pa na napad reagira pasivno. In to je nenavadno neravnotežje. Ne vem, zakaj je prišlo do tega. In zaskrbljujoče je, tudi dokazi v tem poročilu kažejo, da so nevladne organizacije sedaj tiste, ki morajo uh, uradno uh, poročati o tujih javnih sredstvih, ki jih dobijo za svoje delovanje. Za zasebnike oziroma za zasebne družbe ali za uh, posameznike, fizične osebe, pa to ne velja. To pomeni, da enostavno civilna družba in nevladne organizacije niso v stanju delovati, kot je treba. Zanimiva je bila razprava o tem, ali je Izrael judovska država ali je to eh, država več etničnih skupnosti. Sklep kaže na to, da v knesetu ne eh, vlada en soglasje o tem. Še nekaj me je presenetilo. Poslanci v knesetu so izrazili mnenje, da povečevanje števila naselbin uh, Eh, židovskih, judovskih naselbin ne predstavlja nobene grožnje mirovnemu procesu. Ampak mi menimo in vemo, da bo, se bo zgodilo ravno obratno. Lahko bi še kaj rekel, ampak naj se omejim samo na to, da ugotovim, da je to zelo zanimivo poročilo. Zanima me, ali ko ste bili tam, ste dobili občutek, da, incident, da je ta incident se flotilo kakorkoli vplival na politične pogovore med člani palestinske oblasti in knesetom? Ali mislite, bom drugače vprašal, ali obstaja neka realnost doseči politično rešitev? pri eh, čemer naj bi palestinsk, demokraciji imeli eno samo zastopstvo. Še nekaj več me zanima o tem razvoju apartheida, čeprav ne rad uporabljam to besedo. Gre za to, da so pravice nekaterih eh, drugačne od pravic drugih. Mislim, da se je to tudi pokazalo prejšnji teden v parlamentu, namreč, da če ne bomo uporabili našega vpliva, za to, da bi prišlo v okviru mednarodnih prizadevanj do spremen, potem smo vrgli stran vz denar, ki smo ga investirali tako v Palestini kot tudi v Izraelu. Hvala za vaše poročilo in za vaše ustno poročilo tudi. Ja, Gospa predsedujoča, najlepša hvala za poročilo. Poročilo. Eh, na, torej, je impresivno, vendar nas dela tudi potrte, kajti Izrael sploh se ni razvijal v pozitivni smeri, kar zadeva svoje stališče, temveč ustraja na svojih stališčih že leta, tudi kar zadeva gradnjo nas, nasilji. In mislim, da je to agresivna točka izraelske politike, torej ne toliko gaza, uh, problem je politika gradnje nasilji, ki jo izvaja Izrael in v tem vidi Evropska unija oziroma je Evropska unija nemočna in tudi kvartet. Včeraj je prišlo do nadaljnega incidenta. Nemškemu ministru za razvojno pomoč so zavrnili vstop v Gazo. Tam je hotel eh, si ogledati čistilno napravo, to je projekt, ki ga financira Nemčija in minister eh, za razvoj nikakor ni nasprotnik Izraela, je celo predsednik Nemško-izraelskega društva prijateljstva in to je nadaljni znak za to, kako se Izrael vedno bolj izolira svojo državo. Razmisliti moramo o tem, kako lahko ravnamo kot Evropska unija. Vabilo palestincem v Bruselj se mi zdi je pomemben znak. In drugo bi bilo, da eh, organiziramo še več obiskov delegacij v Gazi in tudi na Zahodnem bregu. Veliko več možnosti žal ne vidim. Kot eh, sem na začetku povedal, to je poročilo, ki nas eh, dela potrte in pravzaprav ne vidim nobene perspektive. Monsieur Vagel, you have the floor. Thank you very much. Vedno, kadar imam povedati nekaj, kar je obarvano z emocijami, najrajši govorim v svojem jeziku. Mislim, da je ta, to poročilo v resnici izvrstno, da je izraža tudi odlično pripravo te delegacije tega obiska zelo tehten izbor sogovornikov in eh, naj povem še to da ker sem bil član delegacije tudi tistega dela ki je odšel v gazo zdi se mi pomembno da opozorim na to da imamo na licu mesta v palestini v izraelu v gazi izvrstne predstavnike mednarodne skupnosti ki so nam dali sijajen vpogled v resnično stanje na tleh zlasti govorim o predstavnikih oče in predstavniku unre mislim da je to eh, spoznanje pravzaprav eh, eno izmed dragocenih spoznanj te, tega obiska. Gospa predsednica ne morem se bolj strinjati z vami o posrečenem eh, tajmingu tega obiska. Mi smo na nek način upad, padli v neko dramatično dogajanje na, v, na palestinskih ozemljih. Na nek način se mi zdi pa tudi, da smo vplivali na to, kar se je dogajalo po nesrečnem napadu na humanitarni konvoj in to, na to, da danes in v tem parlamentu in v Evropski uniji v celoti in v medijih in v mednarodni skupnosti na objektivnejši način in z mnogo več informacij govorimo o problemu odnosa med Izraelom in palestinci. E, gospod kolega Kašmen je postavil vprašanje upravičeno. Tukaj uporabljamo besedo apartheid. Predvsej nas, ki smo bili na tem obisku. Jaz sem napisal nekaj člankov in sem dosledno uporabljal ta izraz. Ker kaj je drugega kot apartheid, če nekdo misli da lahko svojo prihodnost na istem prostoru na fizično istem prostoru gradi na tem da se bo fizično ločil od drugih ki živijo na tem istem prostoru da gradiš druge druge ceste druge pločnike druga otroška igrišča drug zrak ki ga dihaš zato da se fizično ločiš od tistega s katerim boš pravzaprav moral živeti skupaj. tukaj gre za neko popolnoma napačno percepcijo izraela da si bo zagotovil varnost z visokimi zidovi z ločevanjem in v končni konsekvenci z diskriminacijo. mene to skrbi in to ne zato ker bi bil pretirano kritičen do izraela ali celo sovražno razpoložen do izraela kot to včasih sumi izraelska diplomacija pa celo nekateri naši kolegi v tem parlamentu ampak nasprotno zato ker brez nekega modernega osveženega pristopa in razumevanja tega kompliciranega problema pač ne bo miru ne tam ne na drugih mestih v svetu, kjer, se, kjer generira nerešeno izraelsko-palestinsko vprašanje, nove konfrontacije do terorističnih napadov in vsega ostalega. Zato mislim, da je bil ta obisk delegacije vseh treh odborov in to, kar je rekla predsednica odbora, ta, ta izredno izredna eh, harmonija vseh nas ki smo to doživeli ne glede na to katerim političnim skupinam eh, pripadamo zato je to gotovo prava pot če hoče ta parlament in če hoče evropska unija dati neko dodano vrednost k rešitvi bližnjevzhodnega problema. Eh, mislim da je ta politika premierja fayyada da daje upanje v to da se bo preprosto s kreiranjem nekih novih dejstev novo dejstvo najbolj pomembno palestinska država eh, nekaj v tej percepciji konfrontacije in, in, in, in nestrpnosti spremenilo. Jaz sem prebral eh, danes zjutraj na, letal, na letalu en zanimiv članek bivšega generalnega sekretarja izraelskega zunanjega ministrstva ki pozdravlja idejo o enostranski razglasitvi neodvisne države palestine in pravi on pravi in s tem verjetno tvega hude kritike doma da bo samo na ta način se vzpostavil nek adekvaten nek enakopraven dialog med državo izrael in palestinci dve entiteti dve državi nek dialog ki bo bolj podoben dialogu izraela s sirijo na splošno dialogu dveh sosednjih držav kakor pa nekemu notranjemu vprašanju tako da to je drugo drugo druga dilema ki ste jo vi sprožili kolega in kjer mislim da nam je mogoče ta obisk dal tudi nek bližji vpogled v to. E, osebno sem bil razočaran z razgovorom v knesetu samo dva poslanca sta čutila potrebo da se srečata z delegacijo evropskega parlamenta in oba sta bila člana e, opozicijskih strank. v tistem kratkem pogovoru je bilo povedano v resnici to kar ste opazili a ne ta ostra dilema ali je izrael judovska država ali je država vseh ki živijo v tej državi. jaz sem si dovolil v tej razpravi reči da recimo pri nas v naši ustavi slovenije ki je nacionalna država slovencev ampak v njej živi dvajset drugih mi ne govorimo o tem da je slovenija država slovencev to je država prebivalcev državljanov eh, slovenije ki živimo v njenih mejah. E, končal bom ker vem da sem že nespodobno e, dolg e, nekaj me je v tem političnem v teh političnih dilemah me je nekaj nekaj posebno zaintrigiralo namreč v razgovorih z izvoljenimi palestinskimi predstavniki v ramali so nas vprašali ko smo mi sprožili vprašanje pomiritve med palestinci notranje pomiritve enotnosti med palestinci so rekli v redu mi smo pripravljeni da se pomirimo toda in da gremo na nove volitve toda ali boste vi priznali nove volitve ali boste priznali rezultat teh volitev to je ključno vprašanje mi ne moremo odrekati palestinskemu narodu to kar ima pravico vsak narod na svetu da na demokratičnih volitvah izbere svoje predstavnike in če mi ne bomo dali jamstva in če ne bomo prepričani v to da imajo izraelci pravico izbrati svoje predstavnike če so nam všeč ali ne če so izraelu všeč ali ne če so ameriki všeč ali ne ali komurkoli že potem seveda ne bo nič iz graditve državnosti palestinskega naroda. E, tukaj bi jaz končal hvala lepa za potrpežljivost. Eh, ja, predsednica sam sem se skušal omejiti na humanitarno razmerje med eh, Izraelom in Palestino. Karkoli kritičnega imam za povedati Izraelcem, jim skušam povedati osebno, kajti z megafonom nadaleč učinka ni. In eh, kljub najboljšim namenom, to, kar mi povemo iz tujine, ne zaleže prav veliko. Sam sem se pridružil politični stranki, ko sem bil še zelo uh, mlad zaradi tega, kar se je dogajalo na Severnem Irskem leta 1969, lahko povem, da če greste v dele Belfasta, nekateri deli tega mesta predstavljajo dve plati iste skupnosti, ampak vendarle jih še vedno deli ena stran ulice in druga stran e, ulice. 30 let je menilo, da smo dejansko dobili na koncu to, za kar smo se dogovorili leta 73. Vsi smo vedeli, kaj bo rešitev. Tudi tukaj vsi vemo, kaj bo rešitev. Rešitev bo rešitev dveh držav. To vsi vemo, vsi vedo, da to mora biti končni rezultat. No, kljub vsemu povedanemu, meni se zdi, da je vrhovno sodišče v Izraelu zelo neodvisno in ne ubira stališča vlade, ampak imeli bomo eno državo, ki bo eh, vsaj kulturno gledano judovsko obarvana, potem pa druga država, ki bo eh, arabska, eh, muslimansko, krščansko-arabska, ampak to bo kulturno-arabska država. Tako da je enako vprašanje, ki bomo zastavili o judovski državi, bo treba zastaviti tudi o arabski državi. Mislim, da so se Izraelci ustrelili v koleno, če prav je to morda nekoliko uh, ironična uporaba besed, glede na to, kar se je zgodilo, ampak prej ali slej bo treba tudi spregovoriti o tem, kaj se bo zgodilo, če bo Hamas v Palestino ali kamorkoli druge v regijo dejansko uvozil orožje pod krinko humanitarne pomoči. Kajti so ljudje, ki jim to vrsten pritisk ustreza. Spomnim se na dan, ko sta oba ministra Severne Irske odstopila. Sam sem šel mimo nju, ko sem eh, spregovoril odboru o mojih izkušnjah iz irskega parlamenta in na poti noter je vir iz unionistične stranke rekel, gled, ne bom šel na, na ta sestanek, to ni nimamo nič proti tebe, ampak eh, to je naš protest proti eh, Sinn Feinu, kaj ti je edini dan, ko bomo lahko šli tja, bo, ko bo oblast tam dejansko eh, deljena. Tako da edino, kar lahko povem, predsednikca, je, da moramo biti pošteni, eh, kar se da uravnoteženi in kjer je trpljenje, moramo ponuditi eh, oporo. In še posebej moram reči, da je name naredilo vtis, da je 800 tisoč ljudi od teh milijona in pol pod 18 letom starosti in na eh, Ne vem, kaj bo iz tega nastalo, če se bodo stvari nadaljevale tako. Vem, da so problemi s politiko naselbi, ne vem, kako se bo to reševalo v prihodnje, ampak ljudje mi pravijo vse čas zasebno, da bo rešitev prišla, ampak to težko, težko vidim, težko razumem. To vprašanje bo treba rešiti v regiji, eh, konec koncev tudi Libija. Je pošiljala orožje Iri in morda tudi drugim. Južna Afriška tajna služba, bojda tudi. Skratka, vedno so ljudje, ki izkoriščajo situacijo. Eh, naj pa samo povem, da pozdravljamo, da bo gospod Gen eh, prišel sem. On je moški. Bobu reče Bob, ne boji se spregovoriti na temo humanitarnih vprašanj. Pomembno je tudi, da bo gospod Fajat prišel sem. To je vse tako zelo dobrodošlo. Hvala vam, hvala delegaciji za upravno delo in hvala tudi za vaše poročilo, gospa predsednica. Gre za zelo, zelo težko vprašanje in primarno mislim, da moramo dati absolutno prioriteto humanitarni pomoči, potem pa je treba iskati nek uravnotežen pristop k političnim vprašanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Deva. Gospa predsedujoča, predvsem vašega odličnega poročila, naj povem, da se bo verjetno strinjal kolega G. Mitchell, da se je predsednik vlade opravičil za oboj 17 mladih leta 71. 30 let je trajalo, da so pripravili to poročilo, ampak vendarle. Gospa predsednica, vaše poročilo je bilo odlično. Eh, žal mi je, da nisem bil tukaj na razpravi, kajti s seboj imam tudi goste, s katerimi sem se pogovarjal, eh, goste iz Šilanke. Zanima pa me, gospa predsedujoča, ali se morda nismo zapletli v situacijo, kjer ne prepoznamo več dreves v gozdu. V drugih delih sveta, kjer so humanitarne krize, to obravnavamo kot humanitarno krizo in ne mešamo politike s humanitarno krizo. Vsaj večinoma ne po svetu, v Sudanu naprimer in drugot. Ne glede na slabosti gospoda predsednika Baširja in eh, drugih, zagotavljamo humanitarno pomoč. Tukaj pa se zdi, da smo se zapleti v politično razmerje med eh, vlado Izraela in pa palestinsko oblastjo. In eh, posledično običajni ljudje v Palestini zdaj trpijo. Naša največja prednost je, da ko zagotavljamo humanitarno pomoč, to ločimo od političnih vprašanj. In eh, ali ne bi morda morali gospod Georgijevo, komisarko za humanitarne zadeve, spregovoriti o tem, da bi se morala mednarodna skupnost osredotočiti zgolj na humanitarna vprašanja. Sveda so potrebne določene varovalke, to je lahko humanitarna misija. Evropska unija je do sedaj potrošila dve milijardi evrov v zadnjih desetih letih ali nekaj takega v Palestini. Vendar to vrstnih sredstev ni iz arabskih držav za humanitarne potrebe. Tako da morda bi bilo pomembno, in to je samo predlog, da ločimo humanitarne pobude od političnih pobud in da naše sogovornike, naše partnerje, torej Izraelce in Palestince, osredotočimo na ti dve vprašanji ločeno. De Rosa, you have the floor. Gospod De Rosa. Thank you very much, chair. Um, first of all, um, I want to thank you for the report. Hvala lepa, predsednica. Tudi sam sem sodeloval na tem obisku kot vodja delegacije v Palestini. In rad bi tudi povedal, da obžalujem dejstvo, da je kar nekaj poslancev iz parlamenta odreklo sodelovanje v tej delegaciji, če že bo šlo za protiizraelsko propagando. To je dejal predsednik odbora za zadanje zadeve in na koncu se je izkazalo, da je ta misija vse kaj drugega, kot to nikoli ni bil namen takšen. E, obžalujem torej, da kljub dejstvu, da sva jaz in Bastian Belder, ki je vodja delegacije pri knesetu v našem parlamentu, po pomoti, po mojem mnenju, oziroma napak, odrekal sodelovanje. Ampak to je pač moje mnenje. No, ta pa Buda, po mojem mnenju, je odlična, kaj ti omogoča nam, da iz prve roke na terenu vidimo, kakšne stvari so in se nam ni treba zanašati na druge. Glede na to, da je bila to delegacija treh odborov, odbora za razvoj, odbora za znanje zadeve in pa odbora za proračun in pa tudi predsednika obeh delegacij, delegacije za Palestino in delegacijo za Kneset in glede na širok razpon aktivnosti, ki smo jih tam opravili, mislim, da je to tudi simptomatično, kar zadeva resnost našega parlamenta, ne le glede reševanja humanitarne plati tega problema, ampak tudi politične plati tega problema, ki je tudi pomembna, kajti odbora za razvoj in zunanje zadeve si delita odgovornost in pristojnost za humanitarne uh, vprašanja. Dejstvo, da v Gazi obstaja humanitarna kriza, ni posledica neke naravne katastrofe, ampak rezultat politične odločitve. Torej, to ni humanitarna katastrofa kot Haiti. Ne. Ta humanitarna kriza je tam zaradi političnih odločitev in to ni edina katastrofa, ki vlada tam v regiji. Katastrofa je tudi oskrba z vodo, ne le v Gazi, ampak tudi v drugih delih mm, zahodnega brega, naprimer palestinci vsekakor nimajo zadostnega dostopa do vode. Človekove pravice so tudi resno okrnjene, če sem zelo mil v smislu načina, kako Izrael upravlja Zahodni breg. Palestinska oblast ne upravlja Zahodnega brega. Palestinska oblast nadzira le približno 40 odstotkov Zahodnega brega. 60 odstotkov pa v veliki meri obvladuje Izrael. Eh, delno pol-pol Izrael in palestinska oblast, eh, medtem ko dolino reke Jordan in pa Mrtvo morje v bistvu vojaško obvladuje Izrael. Tako da je gibanje po Zahodnem bregu izjemno omejeno in gospodarski razvoj tega območja je zelo, zelo omejen če omaknemo razvojno pomoč in pa pomoč eh, na področju izgradne institucije, ki jo zagotavlja Evropska unija, potem bi bila gospodarska rast minimalna. Vse, kar se tam dogaja, v veliki meri predstavlja posledico pomoči, ki jo mi zagotavljamo. To se mi zdi torej zelo pomembno, da so predstavniki odbora za proračun odbora za razvoj videli, kaj se tam dogaja iz prve roke. Sam sem bil že večkrat tam, dvakrat, trikrat eh, na leto. In tako kot kolegi sem tudi jaz eh, razočaran nad eh, številom sogovornikov v knesetu. 80 poslancev je bojda bilo tam takrat iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak samo dva sta si našla čas in se sestala z nami, s predstavniki treh odborov našega parlamenta, mimo grede. Torej škoda, ampak v vsakem primeru sestali smo se z njimi, sestali smo se tudi z namestnikom predsednika vlade in namestnikom znanega ministra in z vsemi smo imeli iskrene pogovore, tako kot smo imeli iskrene pogovore tudi z gospodom Fajadom in pa predstavniki palestinske oblasti. In omenili smo vprašanje Gileda Šalida in eh, vprašanje eh, glede številnih drugih zadev. Tako da mislim, da je šlo za zelo dobro zastavljeno delegacijo, ki mislim, da mora nadalje obveščiti parlament o tem, kako se lotevati tega vprašanja. V zaključek naj povem, da bo v sredo ob šestih zasedanje pododbora za človekove pravice, kjer bo spregovoril predstavnik izraelske organizacije za človekove pravice glede pritiska, pod katerim so se znašle izraelske nevladne organizacije glede človekovih pravic in koliko razumem, bo tudi izraelsko veleposlaništvo prisotno. Mislim, da je to vsekakor zadeva, ki si jo morate ogledati, da boste sami videli, kaj se dogaja. V tem trenutku imamo člana Kneseta, oziroma članico Kneseta, eh, to je izraelska državljanka arabskega rodu, ki naj bi odozeli parlamentarne privilegije, zato ker je sodelovala v flotili. E, mislim, da si ne moremo lagati, da to lahko rešimo tako, da se v zasebnosti pogovarjamo z Izraelom. Ne. E, blokade ne bi niti nekoliko sprostili, kot so jo, če ne bi tako javno izrazili ogorčenja. Tako da mislim, da je res obžalovanja vredno, da temu je tako, ampak žal pač je tako. In zato res mislim, da moramo ne le sprejemati resolucije, tako kot smo to storili prejšnji teden v Evropskem parlamentu, ampak moramo tudi ukrepati na podlagi teh resolucij in eh, odstavek 10, v katerem pozivamo k preoblikovanju politike EU do Bližnjega vzhoda velja implementirati in da mora parlament razmisliti tudi o tem, kako bi to lahko storili, ne le v interesu palestincev, ampak tudi v interesu izraelcev samih. Madame Schneeber, Jastram, vous avez la parole. Ja, Frau Vorsitzende. Gospa predsednica. Uh, Tudi jaz se želim najprej prisrčno zahvaliti za vaše poročilo, ki je zelo jasno pokazalo, kako težka je situacija v tej regiji. Po mojem mnenju gre za veliko več kot le humanitarno krizo. Eh, da to povem tudi iz nemškega vidika, mislim, da gre za, da imamo opraviti s travmo s travmo, ki je ne smemo zaostriti z nadaljnimi provokacijami. Torej, za to travmo moramo imeti tudi malo razumevanja. Ljudje, to, kar so doživeli ljudje, tam na obeh stranih je zelo težavno. In naša naloga ni, da uh, se Uh, preveč ukvarjamo s ekstremisti in da krepimo ekstremiste, temveč da se povežemo z, z mirnimi politiki. In razen tega se ne, ne smemo začeti postavljati Izrael v kot, iz katerega država ne bo našla izhoda. Mislim, da moramo postiti odprta vrata z, za dialog. Uh, dejstvo, da je tako malo poslancev Kneseta pripravljenih za dialog je tudi opozorilni znak, se pravi, da očitno ni dovolj zaupanja in zato moramo graditi zaupanje na obeh stranih, kajti ta dialog je nujen in je edina pot, da pomagamo ljudem v tej regiji. In zato se mi zdi, težko izreči enostranska vabila. Mislim, da se moramo truditi se pogovarjati vedno z obima partnerjema. Torej, če vabimo predstavnike iz te regije, potem naj bi vabili predstavnike obeh strani. Na kratko, gospa predsednica, dva stavka. Mislim, da je pomembno govoriti o humanitarni pomoči. O tem smo že govorili v preteklosti. Politični vidiki tega so tudi pomembni. Če ne bo sicer v zapisniku to zabeleženo, sem hotel reči. In mislim, da je bilo pravičilo predsednika vlade absolutno uh, na mestu in tega je treba pozdraviti. Oprostite. Ja. Dobro, hvala lepa za vsa vaša vprašanja, hvala za vse vaše prispevke. Kar nekaj vprašanj torej je bilo. Mislim, da ni nekega enostavnega zaključka, ki ga lahko potegnemo. Zdi se mi, vsaj meni, da je prišel trenutek za vsakega izmed nas, da začne gledati nekoliko širše, da stopimo iz utečenih eh, okvirov in da se soočimo z realnostjo. Dejstvo, da sta nas sprejela samo dva člana kneseta, nas, Evropski parlament, ki zastopa 500 milijonov voljivcev in ki že 60 let plačujemo za humanitarno pomoč, za najprej 900 tisoč, zdaj 4 milijone in pol palestincev. In zavračati dostop, zavračati dialog, morda je dialog. Ampak mislim, da je to morda tudi signal tega, kako zelo s plašnicami Izrael trenutno gleda na to tematiko ki je postala način gledanja na svet na popolnoma izoliran način. Upati si ne zagotoviti dostop v gazo tistim, ki so člani kvarteta, ki financirajo pomoč, po mojem mnenju, ni diplomatska napaka. Ne, to mislim, da je tudi znak popolne sprevrženosti njihovega razumevanja sveta, eh, dejstva, da so svojo državo zgradili na vkljub celotnemu svetu in mislijo, da bodo nasprotovanju vendar lahko eh, nasprotovali sami. Tako da mislim, da je pomembna uloga nas, odgovornih in razumnih političark in politikov, da povemo, to je norost in da ne moremo preprosto, kot pravi gospod Deva, reči, da je to stvar humanitarne pomoči. Gospa Georgieva je prevzela pristojnost pred šestimi meseci. Mi smo kot Evropa to odgovornost prevzeli pred 60 leti in pomembno je, da Evropa zdaj vzame vajati v svoje roke, da prevzame odgovornost, da preučimo, kakšna rešitev je dobra. In hvala tudi gospodu Mičlu, da je z nami delil spomine na dolgo borbo na Severnem Irskem, eh, kajti ta primerjava je vsekakor na mestu in eh, te izkušnje in eh, izkušnje tistih izmed nas, ki imamo najtežje spomine na to območje, mislim, da kažejo tudi na to, da moramo zaključiti z slabo vestjo Evrope in da treba tudi zaključiti z tem, da tako dolgo ena država ne spoštuje resoluciji mednarodne skupnosti in da levica ne ve več, kaj počne desnica, da se gradijo judovske naselbine, obenem pa se pogajamo o miru. To, tukaj mislim, da nekaj, nekaj hudo ne štima po domače povedano. In prišel je trenutek, da Evropa postane več kot pasivni partner, ampak da zauzame aktivno vlogo v diplomaciji in da skupaj z drugimi partnerji sprejme in pripelje do rešitve in da tudi skupaj s parlamenti zahtevamo od visoke predstavnice, da nam predstavi svoj načrt dela z vsemi orodji, ki jih imamo za to na voljo. In računam na vas, in računam na enotnost med nami in moram povedati gospodu Devi, da me da mi je žal, da ECR ni sodeloval v teh pogajanjih, kajti predstavnika ECR smo imeli v delegaciji, vam povem kdo, gospod Mađar, gospod Lajoš Bokroš, ki je popolnoma enako menil kot mi in je tudi sam izrazil veliko željo potem, da ostanemo enotni in da ukrepamo skupaj. Ampak ko smo se vrnili, je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 zjutraj ob 9. uri sestane koordinatorjev, odbor pa nadaljuje delo ob 10. uri in 15. v tej dvorani. To pa je tudi to za danes. Torej vidimo se jutri ob 10. uri in 15. razno, če ste koordinatorji, v tem primeru pridite ob 9.